Uh, Dragi kolegi, mogoče bi lahko počasi začeli s popovdanskim zasedanjem. No, najbrž ste opazili, da nisem gospa Gresle, ona je trenutno na drugem sestanku, tako da bom z vašim dovoljenjem opravljal njene naloge in bom sopredsedoval skupaj uh, s predsednikom odbora in vi. Uh, Imamo namreč skupno sejo odborov KONT in ENVI. No, razpravljali bomo o poročilu, kot vidite tudi na dnevnem redu. To je točka 18. in sicer gre za posebno poročilo Evropskega računskega sodišča o integriteti in izvajanju sistema EU za trgovanje z emisijami. Ker gre za skupni sestanek, je z mano dobri prijatelj gospod Lavija, ki je predsednik odbora ENVI. Skupaj bova predsedovala uh, in uh, zagotovila, da se boste vsi lepo obnašali in da bomo tudi pravočasno končali. Zdaj bom besedo kar predal gospodu Lavi za morbitne komentarje, potem pa bomo nadaljevali s sestankom. Hvala, Derek. Videl sem, da nisi gospa Gresle, kajti gospa Gresle. Eh, sedi tudi v skupini eh, blizu mene in na plenarnem zasedanju in ti si precej drugačen od nje. No, zdaj bomo razpravljali o 18. točki na dnevnem redu. Mislim, da je današnji sestanek zelo koristen. Dobro je, da bomo imeli izmenjavo mnen z Evropskim računskim sodiščem in sicer na temo integritete in izvajanja sistema EU za trgovanje z emisijami. To bo tudi priložnost za vse nas, eh, kajti začenjamo tudi z razpravo o reformi sistema ETS. In dobro je vedeti, kako je sistem deloval v preteklosti in eh, kako naprej. No? Dobro je, da imamo tukaj oba odbora in tudi predstavnike računskega sodišča. Mislim, da bi lahko kar začeli. Besedo bo dobil najprej poročevalec pri tem delovnem dokumentu. Ali najprej sodišče? Aha, dobro, pa sodišče, jaz sem imel zapisan drugačen vrstni red. Potem pa besedo dobi eh, gospod Kevin Cardiff, ki je odgovoren za ta dosje pri računskem sodišču. Potem pa bomo začeli tudi z našo razpravo. Eh, s kolegi tukaj iz parlamenta, predvsem s tistimi, ki so odgovorni za delovni dokument v odboru KONT. No, zdaj pa besedo dobi predstavnik računskega sodišča. Izvolite. Gospod Kardif, beseda je vaša. Yes, I'm, I'm, I'm here and no eh, tukaj sem in nihče me ne nadomešča. Hvala oba predsednika. Hvala za to, da smo dobili priložnost, da predstavimo naše posebno poročilo. E, to je prva skupna seja, ki sem jo obiskal, ne vem, ali je to zgodovinskega pomena ali ne. E, ampak od e, začetka leta 2005 je schema ETS v središču klimatske politike EU, gre za kompleksen sistem, gre za omejevanje emisij CO2 na eh, številnih obratih 11 eh, tisoč v Evropi. Eh, gre za to, da se zauzamemo za integriteto tega sistema v Evropi in ta sistem se mora izvajati, zato skrbijo države članice in komisija. No, Soočili smo se s tveganji pri ustvarjanju eh, delujočega trga, tudi določene težave pri eh, nadzoru dejavnosti so bile. Obiskali smo službe komisije, pa še pet različnih držav eh, članic smo obiskali. Še Španijo in Grčijo naknadno, torej sedem vseh skupaj. Nismo pa obiskali vseh obratov. Eh, kajti zato ni bilo eh, na voljo evropskih sredstev, nismo imeli pristojnosti, torej, da eh, se lotimo tega obiska, ampak obiskali pa smo 150 različnih obratov v različnih državah članicah. No, pregledali smo, ali obstaja pravi okvir za zaščito integritete sistema EU, torej ETS, potem ali se ta sistem dobro izvaja na vseh teh instalacijah nismo proučevali učinkovitosti eh, z gospodarskega ali okoljskega vidika, kajti eh, tukaj smo morali pregledati samo eh, tržni okvir in pa osnovne komponente, ki so s tem povezane. Mislim, da bi revizija sodišča, torej ECJ, prinesla rezultate na tem področju. No, eh, mi se nismo ukvarjali eh, s samim delovanjem in presežki, ampak eh, s tem, kako zaščititi integriteto. Ugotovili smo, da okvir za zaščito integritete ni dovolj odločen, dovolj močan. Obstajajo še določene težave iz faze 2, ki se nadaljujejo tudi v fazi 3 in to je treba reševati še naprej. No, okvir torej ni dovolj močan, odporen. In tri teme bi rad izpostavil v zvezi s tem. Eh, nadzor eh, trga se je bistveno izboljšal, prav tako upravljanje, namreč s tem, da smo ETS vključili v MIFID in tudi v uredbo o nadzoru trga. E, imamo tudi e, mehanizem e, obratnega delovanja DDV. E, še vedno obstajajo možnosti za goljufije na tem področju, ampak. E, tukaj so se stvari izboljšale. Kljub tem izboljšavam pa obstajajo še eh, določeni problemi z nadzorom nad eh, trgom, eh, predvsem, ko gre za manjše deležnike na trgu, ko gre za trgovanje na eni točki in tako naprej. Nacionalni organi niso imeli jasnih podatkov in niso dobili vseh informacij strani evropskih organov. Komisija tudi ne igra dobro nadzorne vloge. No, pomankanje jasnosti je bil tudi problem, ko gre za te različne oblike certifikatov in dovoljen. Različni strokovnjaki so tudi opazili pomankljivosti zaradi pomankanja jasne pravne definicije. Ni bilo jasno, eh, kako zaščititi varnostne interese v posameznih državah članicah. Potem imamo elektronski sistem, to se je tudi izboljšalo s časoma ampak nekaj problematičnih področji obstaja tudi še na tem področju. Države članice imajo uh, različne postopke za odpiranje računov in tudi za upravljanje transakcij, ki so povezane s tem registrom. Uh, nadzor oziroma preverbe niso bile dovolj eh, stroge in tudi ni bilo dovolj informacij o čezmejnih transakcijah. Eh, zato države članice tudi niso mogle uporabiti registra za nadzor takih čezmejnih transakcij. No, nekaj omejitev je bilo tudi pri upravljanju in razvoju registra strani komisije. Kar se tiče primernega izvajanja scheme ETS, eh, imamo tudi tri probleme. V fazi dve eh, sistem ni bil dovolj razvit, postopki za nadzor niso bili dovolj močni, naprimer ni bilo harmoniziranega pristopa ko je šlo za emisije v instalacijah, torej v obratih. Eh, prav tako o eh, izsledkih niso jasno poročali in malo dokazov je o dejavnostih držav članic. Eh. Tudi nekaj primerov smo našli, kjer pa so dobro poročali kljub kompleksnosti različnih obratov. Torej, na nekaterih mestih eh, je bilo poročanje dobro, nekatere države članice pa tudi niso eh, pravočasno podale poročila o trgovanju z emisijami po členu 21. Komisija je spremenila eh, pristop v drugi fazi, zdaj državam članicam, ki ne izvajajo oziroma ne pripravljajo poročil, komisija svetuje pri tem. nadzor komisije, kar se tiče držav članic in izvajanja sistema, eh, je bil omejan, omejen. In to vse lahko vpliva na potencijalno delovanje in pa integriteto sistema. Izmenjava informacij je tudi ključnega pomena. Tukaj smo ugotovili, da. Uh, udeležba na vseh sestankih ni bila dobra in da izmenjava informacij tudi ni bila popolna. No, kar se tiče upoštevanja eh, pravil, tukaj eh, je, so bile stvari v veliki meri dobro urejene, pomankanje informacij obstaja, kar se tiče eh, kazni in sankcij. No, pa še pri mednarodnih projektih in kreditih je bilo tudi nekaj odprtih vprašanj. Eh, no, če se lotimo izboljšav tega sistema, treba bo odprta vprašanja še eh, rešiti in s tem se morala ukvarjati komisija. Potem eh, pravni standardi za certifikate bi morali biti bolje opredeljeni, potem tudi registri potrebujejo določene izboljšave in kontrolni okvir mora biti bolje izvajan in okrepljen v državah članicah sankcije pa morajo uh, biti izvajene na konsistenten način. To uh, so torej eh, te stvari, ki jih predlagamo. No, sodišče pa je kljub temu uh, jasno ugotovilo, da se schema izboljšuje in to vse čas. Reforme se osredotočajo na učinkovitost sistema ETS. E, nismo se ukvarjali z vsemi temami v svojem poročilu, ampak mislim, da moramo e, pozornost posvečati tudi e, temeljnim upravnim vprašanjem. To je eh, prva in glavna politika, eh, ki zadeva zmanjševanje emisij in eh, to je tudi treba vzeti v obzir. Hvala. Hvala, gospod Kardif. Mogoče bi nam zdaj lahko spregovoril gospod Piper, ki je poročevalec na to temo. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, lieber. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala. Derek, vem, da nisi Ingeborg Gresla, zato ker smo 17 minut zamujali. Če bi ona bila tukaj, prav gotovo ne bi zamujali, ampak eh, vseeno. Hvala lepa računskemu sodišču za to analizo. Zelo smo veseli, da imamo to računsko sodišče, kajti kar zadeva ustrezno izvajanje sistema ETS. Tukaj nimamo ustreznih zmogljivosti, da bi zadeve ocenili tako, kot je treba, zato hvala lepa za to podrobno opravljeno delo. Nekaj pritiska imamo manj, zato ker je ta trg za certifikate bil delno vključen v MIFID in v druge sisteme, vse eno pa računsko sodišče izpostavlja pomankljivosti v zvezi s katerimi se mora komisija še izraziti. Naprimer, sodelovanje tistih, ki skrbijo za skladnost majhnih eh, udeležencev na trgih ter tisti, ki se ukvarjajo z trgovanjem spot. Nimamo pa instrumenta, na evropski ravni, ki bi vse skupaj spremljal. Tudi pri finančnih nadzornih organih in pri komisiji potekajo sicer določeni postopki, ampak ti postopki niso pregledni in to sodišče upravičeno kritizira. Sistem ETS je povezan z dinamičnim finančnim trgom in pravili na tem področju. Sistem ETS zaostaja. In ta argument o varstvu podatkov, ki ga ponavljajo države članice in komisija, je po mojem mnenju nek uh, tiger brez zob, če lahko tako rečem kajti komisija je podala nekaj konkretnih predlogov za tretjo fazo, ampak ko govorimo o čezmejnih transakcijah, jih moramo ustrezno nadzorovati. Ampak sam se sprašujem, kako? Morda bi morali biti tukaj strožji. Zdi se mi dobro, da bi si izmenjavali najboljše prakse, naprimer, kar zadeva odpiranje računov. To je primer, kjer bi komisija lahko storila še več z vidika izmenjave najboljših praks. Kritična točka je naslednja. Direktiva o energetski učinkovitosti zahteva, letno poročilo o trenutnem stanju in o popisu napredka ali ne napredka. Komisija zaenkrat tega poročila še ni pripravila, prav gotovo imajo razloge za to, morda bomo izvedeli kaj več. Še nekaj se mi zdi vredno pomisleka. Računsko sodišče je odkrilo nekaj v zvezi z modeli Primes tudi raziskovalni institut eh, Atena je govoril o tem. Tudi države članice so razburjene v zvezi s tem, kar zadeva pripravo nacionalnih načrtov, koliko mora torej vsaka država prispevati. Podatki niso bili popolnoma jasni. Računsko sodišče ni moglo izvesti ocene tega načrta porazdelitve, kaj te zdi se, da ni nobenega internega dokumenta komisije v zvezi s tem. Pri tem modelu Primes, ki je zelo sporen v Evropskem parlamentu, oziroma vsaj je bil dolgo zelo sporen, če nastane tukaj vtis, da zadeva ni pregledna, potem bo ta vtis slab in komisija bi morala čim prej, morda že danes, poskrbeti za pojasnila. To odkritje računskega sodišča me je torej zelo presenetilo. In na koncu še pristop, ki ga je izbralo sodišče. Kar zadeva ustrezno izvajanje. V zvezi s tem je sodišče storilo vse, kar je bilo treba, odkrili so, ki zadeve ne tečejo tako, kot je treba, ampak na različnih mestih, je v tem poročilu sodišče zauzelo politično linijo. Naprimer, 54, odstavek 54, tam je navedeno, zdaj bom navajal, komisija priznava, da bi s tem poslabšali delovanje sistema gre za mm, manjšo gospodarsko rast in tako naprej. Računsko sodišče ni na mestu, da ocenjuje, kakšna bi bila učinkovitost sistema ETS. Kaj ti? Dejansko je tako, da je sistem ETS dosegal okoljske cilje in jih celo presegal. Če računsko sodišče nekaj takega zapiše, potem bi moral omeniti tudi medsebojno delovanje z drugimi instrumenti in sistemi, ne pa, da se spuščajo v te politične sodbe. Kakšni so drugi instrumenti? Direktiva o energetski učinkovitosti, direktiva o zgradbah, ekozasnova, obnovljivi viri in tudi to, kar počnejo države članice pri spodbujanju obnovljivih virov energije. Če nekdo zapiše nekaj takega, bi morali upoštevati tudi to. Ali morda tudi vsi ti instrumenti na koncu ne vplivajo na ceno certifikatov. In morda prihaja do konkurence med zakonodajo na ravni EU, če sodišče poda sodbo v tej smeri, potem mora upoštevati res vse vidike, zato da bodo pri svoji argumentaciji pošteni. In sodišče bi moralo tudi oceniti dolgoročno zmožnost načrtovanja za industrijo. Kako lahko industrija dolgoročno načrtuje, če neprestano posegamo v sistem, ki naj bi bil držno zasnovan? Tudi tukaj se sodišče ni izreklo, na drugih mestih pa so se izrekli in to politično. Zato mislim, da tukaj zadeva ni dobra. In še zadnja kritična točka, gospod Kardef, kritizirali ste kraje certifikatov in uh, davčne goljofije, ampak. Uh, Razen neke splošne zahteve po močnejšem nadzoru, nisem našel nobenih priporočil za komisijo, kaj bi morali storiti za to, da do tega v prihodnosti več ne bo prihajalo. Torej, kritika z naše strani v zvezi s tem, torej, počasi bom končal. Odkrili ste veliko pomembnih pomankljivosti. Spet čestitam, kar zadeva ustrezno izvajanje vendar naziv integriteta sistema EU, tega po mojem niste dobro ocenili ali pa vsaj zelo omejeno. Razmisliti bi morali vsaj medsebojno delovanje z drugimi okoljskimi instrumenti in instrumenti za zaščito podnebja. Hvala. Thank you, uh, Mr. Pieper, the rapporteur. Hvala. Hvala, gospod Piper, poročevalec. Eh, sprožili ste kar nekaj vprašanj in kar nekaj tem in gotovo se bomo na nje še vrnili. Preden pa eh, se tega lotimo, preden bo računsko sodišče odgovorilo, eh, pa lahko sprejmemo še nekaj govorcev. Gospa Jala Sender je prva, ki se je javila k besedi. Gracias. No, Gracias, presidente. Hvala, predsedujoči. Vesela sem, da vas vidim, gospod Devon. No. Od naslova do konca tega poročila mm, se mi zdi, da so stvari dobro eh, zapisane. Uh, veseli me da je to poročilo pripravljeno. Ne vem pa, ali bomo vse pravočasno izvedli, kajti ne vem, dokdaj moramo uh, izvesti ta slavni svežen, uh, energetsko-podnebni svežen. No, čeprav bo pozno, pa je to uh, vsekakor dobrodošlo. Poročilo računskega sodišča nam je predstavilo realno sliko. Uh, No, naš cilj je, da se borimo proti podnebnim spremembam in da zato zmanjšamo emisije toplogrednih plinov. Zato je bil izumljen ta instrument in želimo vsi, da bi bil ta instrument eh, kar se da dober. Tukaj je treba zdaj oblikovati finančni trg, na katerem pa bi moralo biti dovolj prostora, Eh, vendar pa se to ni zgodilo. Ljudje so to kupovali kot nori in to je povzročilo probleme. No, če se ne motim, smo v Evropskem parlamentu dvakrat umetno dvignili ceno teh slavnih eh, certifikatov. Ne vem, ali smo dvakrat ali enkrat dvignili to ceno, torej eh, to me zanima, koliko krat se je to zgodilo, ampak glede na to, kar nam je povedalo računsko sodišče, eh, mislim, da ta instrument še zdaleč ni popoln, še veliko prostora za izboljšave je. No, različne industrije uh, so tukaj uh, vključene. Prišlo je tudi do številnih uh, goljufij, ko so bili ukrepi uh, spremenjeni ali prilagojeni. In mislim, da bi morali take stvari imati zelo resno. Prav tako to poročilo, ki na znanje opozarja. Uh, No, z najboljšimi nameni se borimo proti podnebnim spremembam. Zato smo torej oblikovali ta sistem. Mogoče pa je šlo tukaj samo eh, za boj z mlini na veter, mogoče nam sploh ne more uspeti eh, v boju z eh, finančnimi težnami na trgu. To, da nekateri obogatijo na račun slabega zraka, To se mi zdi škandal. No, v določenih državah je prihajalo do goljufij na področju DDV-ja in zanima me, ali je treba slediti tržnim načelom ali ustvariti še kakšen skupen uh, instrument, instrument skupnosti, uh, s katerim se bomo bolje borili proti podnebnim spremembam. <laughs> Gospod Bele, gospod Belet, prišli ste nazaj še ravno pravočasno. Hvala za organizacijo tega eh, sestanka. Hvala, da imamo priložnost za izmenjavo mnen eh, med člani odbora Invi in odbora Kont. Sam sem prebral poročilo in prisluhnil gospodu Cardiffu. Gre za jasno analizo eh, glede tega, kako je ETS deloval v preteklosti. Eh, govorili smo o tem, kako je deloval v drugi fazi. Poročilo kaže, da je bilo od takrat doseženih eh, veliko dobrih stvari in na tem moramo zdaj graditi. V tretji fazi smo to že začeli početi, torej v zadnjih letih in po letu 2020 v četrti fazi bomo s tem še nadaljevali. Prisluhnil sem tudi pripombam eh, poročevalca Markusa, ki je pravi človek za to temo, zelo je natančen eh, in je tudi naredil zelo natančno analizo tega sistema. Strinjam se z večino njegovih predlogov, ki jih je zapisal v svojem dokumentu. Upošteval je tudi številne kritične pripombe, ki jih je podalo sodišče v zvezi s pomankanjem evropskega nadzora. Ne bom tega zdaj bral, vse je zapisano v poročilu. Sankcije bi morale biti eh, bolj pregledne in pa nadzor eh, bolj dosleden. Vsi se strinjamo s temi pripombami, mislim, da imamo vsi korist oziroma bi jo imeli. Eh, če bi bil eh, sistem ETS bolj odporen. Imamo tudi pripombe stališča eh, proračunskega nadzora in ta analiza gre veliko dlje. Tudi pristojnosti našega odbora gredo dlje. Zato stvar postane nekoliko občutljiva. Po eni strani imamo potrebo po strukturnih izboljšavah, eh, potreben je nadzor, eh, transparentnost in tako naprej in s tem se vsi strinjamo, tudi komisija se s tem strinja, prav tako večina tukaj izbranih. Po drugi strani pa imamo tudi jasno izbiro politike. Z Markusom sva imela razpravo o tem, sam sem bil eh, poročevalec za rezervo za stabilnost trga in parlament je o tem glasoval zato, da bi sistem ETS postal tržno osnovan, da bi temeljil na trgu in da bi se na ta način izognili eh, temu, da bi bile potrebne intervencije politike. Politika, odbor in parlament morajo ostati izven tega. Eh, ponudba in popraševanje na trgu sta tista, ki morata upravljati sistem ETS v prihodnje. Markus eh, to ve, prav tako jaz. No, ko se umeša proračunski nadzor na področje politike eh, oziroma možnosti politike v prihodnje, pa to postane vse skupaj zelo občutljivo. No, eh, bom zaključil. Pripravljamo tudi poročilo o energetski uniji v odboru ITRE skupaj z odborom ENVI. Sam sem bil poročevalec in sem pripravil velik odstavek o delovanju ETS in o tem, kako lahko ta sistem še okrepimo. Smo se pa eh, tukaj zadržali, da se ne bi razprava o tem preveč eh, razširila. Seveda, eh, razprava vse čas poteka, začeli bomo zakonodajni postopek. In v tem in številnih drugih odborih torej bo ta razprava še dolgo potekala, zato smo se v našem poročilu eh, vzdržali v zvezi s tem. Mislim, da bi se morali res zadržati pred tem, da, ne, eh, da se ne spuščamo v politične podrobnosti, kajti potem lahko pride do eh, konfliktov pristojnosti v naših odborih. Veselim se eh, našega sodelovanja v prihodnje, ampak moramo se držati res pristojnosti vsakega odbora posebej in ne presegati teh eh, pristojnosti. Hvala. Marko si izpostavil določene točke, na katere mora odgovoriti sodišče, eh, prav tako vi, mogoče bo na vaše vprašanje odgovoril tudi Markus na koncu razprave gospod e, Grote je ploskal, ko ste govorili, on je naslednji na seznamu govorcev, tako da kar takoj dobi besedo. Matijas. Ja, dank. Mali... Hvala lepa. Markus Piper je zadeve dobro povzel, kar zadeva probleme. Tudi kar zadeva obračunavanje in goljofije, tudi to sem pogrešal sam, kar zadeva davek na dodano vrednost, to je bil velik e, škandal. Sicer je dokument dober, 99 odstotkov ga lahko podprem, ampak samo na eni točki je šibek. Kdor pozna Markusa Piperja, ve, kako je pri njem. Je zelo natančen in mislim, da ne smemo tega dokumenta spreminjati v nek ideološki boj, kar zadeva posamezne, posamezna področja uhajanje virov oglika, da ali ne. Ne vem, o tem lahko govorimo tudi kje druge. Mislim, da je dobro, da je pokritiziral računsko sodišče, ni naloga računskega sodišča, da nam tukaj daje na svete. Pri sedmi točki, naprimer, je poročilo šibko, kolegice in kolege morda nimajo nič proti, ampak kar zadeva druga področja, podpiram vas, opozarjam pa vas, da imamo tukaj resen problem, tudi kar zadeva verodostojnost sistema, kajti nekatere države članice niti nadzora ne jemljajo zelo resno, iz tega se moramo kaj naučiti. 99 odstotkov dokumenta lahko podprem. Dobro opisuje probleme in uh, dobro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 E, nisem navdušena nad tem sistemom in to iz več razlogov. Ko pridemo do regulacije emisij, e, je jasno, da stvar ni delovala. Mm, zaradi določenih gospodarskih dejavnosti je cena preveč padla. Pozdravljam poročilo sodišča, to je institucija, ki jo zelo spoštujem in cenim. E, še posebej v času, ko so proračunske omejitve v Evropski uniji eh, bistvenega pomena. Ko pridemo do izmenjave informacij med nacionalnimi organi in komisijo, kar se tiče eh, izmenjave kot, me zanima, ali veste, eh, katere vrste informacije so manjkale. Zanima me tudi, ali so države članice navedle razloge za to in ali so razložile, zakaj eh, je bila ta izmenjava tako slaba. No, potem pa še načrt, eh, na katerega je komisija eh, odgovorila zelo obsežno. Na 74. strani se to omenja. Zanima me tudi, ali obstaja redno sledenje izvajanju, ko gre za učinkovitost izvajanja, torej ali se to spremlja. No, naj se navežem še na poročilo gospoda Piperja. Podpiram integracijo sektorjev, ki eh, eh, jih je ta revizija zadevala. Ko govorimo o, o konkurenčnosti, bi eh, moralo biti to naše glavno načelo eh, pri preoblikovanju sistema, torej konkurenčnost in učinkovitost. Koliko pozornosti namenjate temu vidiku? Hvala. Gospod Balco je naslednji, izvolite. Hvala lepa. Slišali smo predlog v zvezi z črtanjem sedme točke v dokumentu gospoda Piperja. Ta točka je še vedno v dokumentu in po mojem mnenju je ta točka zelo pomembna. Gre za to, da je treba storiti vse za to, da bi uredili situacijo na področju kvot. Prav tako obstajajo drugi ukrepi, ki so potrebni v nekaterih državah članicah. Zaščita okolja ni pomembna točka in tako bi moralo ostati. Tudi kar zadeva rezerve za stabilnost, bi morali upoštevati ustrezno porazdelitev certifikatov. V prihodnosti bo mogoče samo tistim podjetjem podeliti certifikate, ki so najbolj učinkovita. Kaj to pomeni za mačarsko? Na mačarskem imamo samo eno veliko jeklarno z več kot tisoč zaposlenimi. To podjetje je storilo vse, kar je mogoče, zato da bi posodobilo sistem in tehnologijo, vendar jeklarna ne more konkurirati švedski jeklarni. Zato je treba plačati sankcije in potem bi podjetje lahko šlo v stečaj, na to pa bi Mačarska morala uvažati jeklo iz Kitajske, na primer. Nek drugi primer velja za podjetje, ki prideluje lignit, organi in vodstvo so storili vse za to, da bi posodobili tehnologijo, vendar tudi to podjetje ne more konkurirati nemškim podjetjem. Spet sledijo sankcije, mađarsko podjetje je potem v slabšem položaju in mađarska mora potem uvažati to surovino iz Ukrajine. Tam pa je tehnologija še bolj primitivna. Posebna točka mora ostati, kar zadeva rezerve za stabilnost, tam je vse žal zelo omejeno. Madam Evi. Gospa Evi je naslednja, oziroma zadnja govornica. Dunque, una, innanzitutto, accolgo anche io con. Eh, no. Najprej naj povem, da pozdravljam poročilo računskega sodišča to poročilo osvetljuje dejstvo, da je sistem ETS na precej majavih nogah. Eh, ta sistem do zdaj ni dobro deloval, uporabljamo ga že deset let. Tukaj gre tudi za regulativne intervencije, eh, ki so potrebne za to, da bo sistem bolje eh, deloval. Sistem pa ne deluje, kot vidimo. In pravzaprav kaznuje evropsko proizvodnjo. Zelo žalostno je videti, da je prihajalo do goljufin špekulacij, ampak vse to se je dogajalo. Poročilo sodišča ne posveča dovolj pozornosti goljufijam na področju DDV in to me zelo skrbi. To je namreč tisto področje, kjer obstaja velika nevarnost, po našem mnenju. Goljufije pri DDV-ju so zelo velik problem. Poleg tega imamo tudi preiskavo milanskega toživca, kjer je bilo ugotovljeno, da je na deset tisoče milijonov evrov bilo uh, predmet goljufije in da je to morda končalo celo v fundamentalističnih rokah. In za me in za mojo skupino ta sistem še zdaleč ni učinkovit. Uh, Zato bi morali proučiti alternativne sisteme. Mogoče bi lahko uh, uvedli dodaten davek na CO2 ali pa uh, kako drugače reševali problem DDV-ja. Mislim, da bi morali ta sistem opustiti in najti neko verodostojno alternativo, ki bo vredna naše pozornosti. Hvala. Hvala. Zdaj bo besedo dobil gospod eh, Lavija, ki bo tudi do konca predsedoval sestanku. Eh, tako da, če bomo pozno končali, bo on kriv za to. Hvala, eh, Derek. Želel bi samo povdariti, kako pomembne so to vrstne razprave, še posebej ta razprava v tem trenutku. Razpravljali bomo o četrti reformi eh, sistema ETS. In zato je pomembno vedeti, eh, na kakšen način sistem deluje in kako bo deloval tudi v prihodne. Eh, mislim, da bi bilo v tem trenutku dobro prisluhniti tudi Evropski komisiji. Eh, ste prisotni? Meri Veronika Tovšak Pleterski je z nami iz Generalnega direktorata za podnebje. Torej, komisija dobi besedo da bomo slišali še njeno mnenje. Izvolite. Well, uh, Pozdravljeni vsi, hvala lepa gospod predsedujoči za to, da ste nam dali priložnost, da sodelujemo v tej razpravi. Preden spregovorim o tem, o čemer so govorili spoštovani poslanci, želim povedati, da komisija zelo resno jemlje poročilo, ki je pred nami. Po našem mnenju je to dobra, koristna analiza, ki temelji na dejstvih strani računskega sodišča. Zaradi tega bomo lahko še naprej izboljševali sistem ETS na osnovi elementov, ki so bili izpostavljeni v poročilu. Preden se posvetim vidikom in vprašanjem, ki smo jih slišali v razpravi, želim še enkrat povedati, da je EU ETS temeljni gradnik strategije EU za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Sistem se uporablja že deset let in kakor so povedali že govorniki pred menoj in kakor je navedeno tudi v poročilu računskega sodišča, se je sistem redno izboljševal, še vedno gre za najboljši mednarodni trg oglika in trenutno izvajamo tretjo fazo trgovanja, to se je začelo leta 2013, nadaljevala se bo do leta 2020. Kakor je gospod predsedujoči povedal, pa tudi nekateri govorniki, smo podali predlog za revidiran sistem ETS od 2020 do 2030 zato da bi izpolnili cilje glede zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za vsaj 40 odstotkov do leta 2030. Za sektorje v okviru EU ETS bi to pomenilo zmanjšanje za 43 odstotkov. Gospod Belet, gospod predsedujoči in nekateri drugi govorniki so to že omenili. In res je, to razpravo bomo imeli ob drugih priložnostih v parlamentu posvetiti pa se želim trenutnemu poročilu, zlasti dvema vprašanjama, ki jih je preučevalo Evropsko računsko sodišče. Ustrezen okvir za zaščito integritete in ali je bil ta sistem vzpostavljen in tudi izvajanje druge faze splošen komentar, preden se spustim v specifična vprašanja. Povedati želim, da je večina poročila upoštevala obdobje od 2008 do 2012. To je bilo drugo trgovalno obdobje. In verjetno veste, se je od takrat sistem korenito spremenil uvedli smo nov, mnogo bolj harmoniziran sistem za tretje obdobje, ki se je začelo leta 2013. Veliko vidikov, ki jih je sodišče kritično izpostavilo, je že bilo urejenih. Za nje smo že uvedli ustrezne popravne ukrepe. Vseeno pa želim povedati, da si še naprej poskušamo prizadevati, da bi sistem izboljšali. Zdaj pa kar zadeva vprašanja, ki so bila izpostavljena danes. Najprej kar zadeva nadzor trga. Pripričana sem, da se poslanci prav gotovo spomnite, da je bila pred kratkim sprejeta zakonodaja o regulatornem okviru za finančne trge. Komisija še vedno pripravlja vse potrebne izvedbene akte, zato da bi sistem lahko začel ustrezno delovati od leta 2017 naprej. Certifikati so bili opredeljeni kot finančni instrumenti, zato bo nadzor trga potekal v tem okviru. V poročilu je tudi navedeno, da so bile uvedene nekatere izjeme v tem zakonodajnem postopku, nekatere so del predloga. Številne Izjeme pa sta tekom zakonodajnega postopka uvedla oba zakonodajalca. Vseeno pa želim povedati, da so vse morebitne izjeme, ki so bile uvedene in ki so omenjene v poročilu, predmet natančne ocene vedno ocenimo avtorizacijo v okviru MIFID-a, to je pač potrebno v finančnem okviru. Namen tega pa je seveda, da bi zaščitili klijente investicijskih podjetij pri čezmenih transakcijah. To je bila ocena, ki je bila izvedena, ko so bile uvedene izjeme v finančni okvir. Po drugi strani pa seveda moramo upoštevati tudi sorazmernost. Zelo pomembno je, da upoštevamo stroške pridobivanja takšnih potrdil. Ti stroški obstajajo in eh, to prinaša tudi določene prednosti. Vse to smo natančno analizirali v parlamentu, v svetu, seveda pa tudi v komisiji. Rezultat sistema je sedaj v izvedbi. Mi pa bomo preučili potencijalne izboljšave, ki bodo potrebne. Vendar moramo sistemu najprej dati nekaj časa. Kakor sem rekla, bo sistem deloval v celoti od leta 2017 naprej. Po mojem mnenju je to zelo pomemben vidik, ki ga moramo upoštevati, še bolj zato, ker vedemo, ker vemo, da ta trg deluje bolj v trgih z futuresi, ne pa v promptnem trgovanju. Kar zadeva sodelovanje, Res je, bolje bi lahko zastavili mehanizme sodelovanja v okviru certifikatov za izpuste. Vendar obstoječe določbe bodo začele veljati leta 2017 in po našem mnenju bi bilo treba najprej preučiti mehanizem sodelovanja in potem bi lahko obstoječi sistem izboljšali. To pa bo seveda odvisno tudi od obsega preostalega tveganja. Kar zadeva goljofije DDV, To je bil resen problem leta 2010. Komisija je hitro pripravila predlog in zakonodajni ukrep na ravni EU, zaradi katerega so države članice lahko izvedle tako imenovane mehanizme obratnega zaračunavanja in s tem so preprečile vrtiljake. Države članice morajo seveda ta ukrep sedaj izvajati. Vem, da mi zmanjkuje časa, še dva elementa. Najprej, kar zadeva izvajanje. Res je, imamo 21. člen v direktivi ETS. Komisija pripravlja poročilo na osnovi tega poročilo bo izšlo v kontekstu energetske unije, prav tako pa pripravljamo poročilo o trgih oglika. Torej, spremljamo izvajanje v državah članicah in poskušamo si izmenjavati najboljše prakse v delovnih organih. Tukaj bom končala, če nisem omenila česa specifičnega, se bom seveda vrnila ampak eh, predsedujoči pravi, da naj pustim še nekaj časa drugim. Hvala. Hvala lepa. Res je, časa nam eh, zmanjkuje, potrebujemo nekaj časa za računsko sodišče in na koncu moramo seveda dati besedo tudi našemu poročevalcu, ki je pripravil delovni dokument. Izvolite. Izjemno hitro. Hvala lepa. čudovito je, če ima nekdo, ki je izpostavljen kritiki, samo par minut na voljo, da se brani. Kakorkoli že, poskusil bom biti kratek, hvala lepa za zanimivo razpravo in vesel sem, da je naše poročilo bilo vsaj dovolj dobro, da je sprožilo ustresno. Razpravo. Nekaj je bilo vprašanj v zvezi z čezmejnimi vidiki in spremljanjem. V poročilu smo že navedli, o čem govorimo. Zlasti imam v mislih naslednje. Obstajajo trenutki, ko države članice menijo, da bi bilo dobro sodelovati v zvezi z sumljivimi delovanji ali sumljivim vedenjem in potem morajo države članice ravnati ad hoc. Trenutno nimamo sistemskega mehanizma za sodelovanje na teh vprašanjih. In sedaj vprašanje v zvezi z političnimi stališči sodišča. Gospod Piper nas je kritiziral za manjši element, rekli smo pač, da je zadeva zapisana tako, kot je, ampak v njegovem četrtem priporočilu pravi, da bi morali komentirali, komentirati o navskrižnih vplivih evropske in nacionalne zakonodaje. Če bi se spustili, to bi bili še v večjih težavah. Poskušamo biti apolitični seveda pa komentiramo politiko kot tako, ampak ne z političnega vidika. Nismo želeli podati političnih izjav. Kako je za industrijo, če spremenjamo pravila? No, poslušajte, tega nismo preučili, ampak eh, to je pač dejstvo. V letnih poročilih vedno navajamo poenostavljanje in da si moramo prizadevati za poenostavitve, ne pa za kompleksnost, tudi v letnem poročilu vedno znova ponavljamo enako. Kar zadeva DDV, tukaj nismo izvedli specifične analize, kapacitete smo porabili druge, ampak ugotovili smo, da obstaja ta sistem obratnega zaračunavanja, ne uporabljajo ga vsi in dlje nismo šli. vprašanje gospe Danano o tem, kako se nadzorujejo transakcije, pa tudi odstavek 7b1, naše poročilo to omenja. Primerno bi bilo, če bi komisija konsolidirala letna poročila posameznih držav članic, zato da bi imeli letni pregled nad eh, dogajanjem in to je čisto smiselno. Nekdo je rekel, da je sistem sodišča ne gotov. S tem se ne strinjamo, res je. Našli smo nekaj pomakljivosti, na katere smo vas opozorili. Nismo pa rekli, da je celoten sistem ETS negotov. To ni primerno in eh, komentarje gospe poslanke so, šle, so šli mnogo dlje od naših zaključkov. Vi imate lahko svoje mnenje, ampak to presega naše pristojnosti. Komentarji komisije. Poročilo naj bi zadevalo drugo fazo. Res je, poročilo pač vedno gleda za nazaj, tako pač je. Ampak eh, vprašanje sodelovanja med regulatorji in komisijo, sodelovanje med eh, državami članicami, pomankljivosti v zvezi z načrti spremljanja, pomankanje pravne gotovosti, odpiranje računov in spremljanje, izjeme za trgovce in tako naprej. Nekatera od teh vprašanj so še vedno odprta, niso bila urejena v tretji fazi, res je sprejemamo to, kar je rekla komisija, z veseljem ugotavljamo, da je nekaj vprašanj rešenih, ampak mislim, da poročilo ni popolnoma urejeno v tem smislu in eh, komisija je v odgovorih povedala, da bo poskusila rešiti odprta vprašanja in zato smo jim hvaležni. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa lahko sklenemo razpravo. Besedo dobi poročevalec za delovni dokument Markus Piper. Hvala lepa. Vesel sem, kakor drugi kolegice in kolegi, da priporočila niso bila postavljena pod vprašaj, razen sedme točke. O tem lahko govorimo, ali ni to morda preveč politična zgodba. Po drugi strani, pa sem pohvalil računsko sodišče, ker je res odkrilo veliko pomankljivosti. Veliko je bilo o tem napisanega, ampak nekaj točk ni bilo vključenih in to so potrdili tudi drugi kolegice in kolegi. Še posebej, ko govorimo o davku na dodano vrednost in potem zapišemo, da ni nič sistemskega pri čezmejnih transakcijah. Mi pa seveda pravimo, da to je sistemsko. Če gre tukaj za nevarnosti goljofi, potem morajo obstajati neke pomakljivosti, ki jih je treba odkriti in eh, strukturno ukrepati. Zato te analize ne sprejemamo. V svojem poročilu sem bil malce političen, zato ker sem želel komentirati politične izjave sodišča. Sodišče je na nekaterih mestih imelo politično stališče do sistema ETS in tam sem sam poskušal politično nasprotovati in to je bilo danes potrjeno. Zdaj pa še komentar komisije z vsemi svojimi komentarji imate prav na v zvezi z posameznimi elementi, v tretji fazi so stvari bile boljše na številnih področjih, ampak v zvezi s poročilom Evropskega parlamenta bi si želel slišati nekaj v zvezi s temi primes modeli. O tem niste rekli nič, ne vem zakaj ne, kar zadeva medsebojno delovanje z konkurenčno zakonodajo, tudi tukaj niste povedali nič res uh, ostajam brez besed. Popolnoma ste nas eh, ignorirali v zvezi s tem, več sem pričakoval. Hvala kolegicam in kolegom, hvala sodišču za čisto dobro opravljeno delo, hvala komisiji za mm, odgovore. Tri, štiri točke nam še ostajajo, ampak mislim, da lahko to uredimo kasneje. Hvala. Please. Izvolite. vprašanje. Ali bo odbor pripravil mnenje v zvezi s tem dosejem? Morda lahko gospod Lavija sprejme ta predlog. Postopek se še ni začel. Imamo samo notranji delovni dokument odbora KONT, poročilo pa še nimamo. Mislim, da lahko tukaj sklenemo skupno razpravo in vi lahko nadaljujete z sejo odbora kont. Ja, herzlich willkommen. Wir setzen unsere Sitzung. Nadaljujemo sejo z delavnico na temo finančne posledice v primerih nadlegovanja v evropskih institucijah. Pozdravljam vse govornike in govornice. Strinjamo se, da je to težka tema. Gre za temo, s katero se odbor redno ukvarja, gre za premere nadlegovanja in za socialne ter druge stroške. Beseda mobbing, nadlegovanje je relativno nova, ampak posledice so že dolgo znane. Gre za žvižgače, v tem primeru govorimo o členu 22a in b, tam institucije zahtevajo, da uslužbenci opozorijo na nepravilnosti in po 11-letnih izkušnjah vam lahko povem, da nas čaka še nekaj dela na tem področju. Videla sem nekatere te primere žvižgačev, ki so potem spadali v kategorijo nadlegovanja ali mobinga. Obstajajo tudi drugi primeri, kjer se delavci poslu, počutijo nadlegovani. Ne bomo govorili o posameznih primerjih, kajti vsak posamezen primer je drugačen, govoriti pa moramo o posledicah vseh teh posameznih primerov. Z nas je zanimivo, kdaj se začne proces in kako je lahko tako daleč sploh prišlo. Kakšni postopki bi lahko bili sprejeti, da bi preprečili te dolgoročne in dolgovezne postopke. Deset let se že ulečejo v nekateri primeri, tudi petnajst let. In če nekdo sešteje vse stroške, potem to preseže več kot en milijon evrov. Govoriti moramo še o nečem. Če gre za to, da sodišče naloži institucijam, da plačajo očkodnino, potem mora ta račun dejansko plačati davkoplačevalec. Zato želim govoriti tudi o tem, kako bi lahko govorili o osebni odgovornosti in kaj moramo storiti na tem področju. Zato pozdravljam v prvem krogu gospoda Moriko, ki je direktor za človeške vire z Evropske komisije, prav tako pa podpiram pozdravljam Karen Williams iz Evropske komisije. Gospa Hirš Zimbijeska je tukaj z pisarne varohine človekovih pravic in tudi gospa Jansens Kases je tukaj, ki je medijatorka pri Evropski komisiji, ima zelo zanimivo mesto, več let se že ukvarja s temi primeri. Zato ima tudi zelo zanimive izkušnje. V drugem krogu bomo pozdravili sodišče in sodnico, gospa Rofes i Pužol, metre Levi, se je opravičila zaradi bolezni. Ne želim biti predolga. Začela bo gospa Williams. Izvolite. much, Chair. Good pozdravljeni, hvala lepa predsednica, pozdravljeni vsi. V veliko veselje mi je, da sem lahko danes popoldan tukaj z vami. Tukaj z, sem z Mark Umbertom Moriko, vasva direktorja v GDHR. In seveda bova v tej funkciji tudi govorila in eh, najne besede ne odražajo mnenja komisije v celoti. Torej, na začetku želiva razložiti politiko Evropske komisije za boj proti nadlegovanju in drugemu vedenju, ki je nesprejemljivo z vidika komisije in ki krši kadrovske predpise. pa. Kadrovski predpisi leta 2004 so vzpostavili pravno podlago za boj proti nadlegovanju v institucijah EU. Obveznost navedena v členu 12a je jasna in preprosta. Torej, osebje ne sme izvajati psihološkega ali spolnega nadlegovanja. Komisija je lasništvo na tem vprašanjem prevzela že leta 2003. Podpredsednik Kinak je komisiji predstavil memorandum o politiki o preprečevanju psihološkega nadlegovanja. Po internih in notranjih ter zunanih posvetovanjih smo pripravili politiko za zaščito dostojanstva osebe in preprečevanje vseh oblik nadlegovanja. To je bilo leta 2006. Torej. Politika komisije temelji na dveh stebrih. Prvi stebr je preprečevanje, drugi pa je podpora in spremljanje. Prvi stebr se posveča različnim ukrepom, ki so namenjeni temu, da bi preprečili nadlegovanje in druge spore. Nadlegovanje ni tabu v komisiji. Ne, Komisija si želi, da bi se osebje zavedalo tega problema, da se zavedajo potencijalnih negativnih posledic in da znajo ustrezno ukrepati. Zato vsako leto izvajamo več usposabljanj, ki so organizirana na temo preprečevanja nadlegovanja. Prav tako imamo specifična usposabljanja za menedžerje v zvezi z delom v okolju, kjer je treba dosegati visoke rezultate. Ljudje so zelo zadovoljni, več kot 80 odstotno stopnjo zadovoljstva smo zabeležili. Prav tako imamo tudi konference v času kosila ter ob drugih priložnostih. Prav tako imamo bolj specializirano in kontinuirano usposabljanje za tiste, ki so neposredno vključeni v vprašanja nadlegovanja. Imamo redna usposabljanja za svetovalce, ki delajo v kontekstu tajnosti in tako naprej. Poleg komunikacije komisija tudi objavlja zgibanke in smernice o spošljivem načinu dela za vse zaposlene. To je vse lepo razloženo na intranetu komisije in to je na voljo tudi na postrih v vseh zgradbah komisije. Komisija prav tako proaktivno preprečuje nadlegovanje z različnimi mehanizmi. Preprečevanje presega samo nadlegovanje. To velja za vse vrste problemov in sporov, ki lahko nastanejo na delovnem mestu. Drugi stebr je stebr podpore in spremljanja. Tukaj govorimo o problematičnih situacijah, do katerih je že prišlo. Prav tako imamo mehanizem za reševanje teh problemov, naj si bo v neformalnem ali formalnem postopku potencijalno žrtev nadlegovanja, si lahko izbere mednar, eh, neformalen ali formalen postopek. V praksi spodbujamo k neformalnemu postopku, ampak to ni obvezojoče. Najprej vam bom povedala nekaj več o neformalnem postopku. Namen je, da bi zagotovili kanal za osebo, ki meni, da je žrtev nadlegovanja, ali drugih vrst sporov, zato da lahko oseba pove, kaj jo teži in da išče morebitne rešitve. Ima na voljo vsaj dve poti, lahko navežejo stike z svetovalcem ali z medijatorjem komisije. Zaupni svetovalci so svetovalci, ki jih imenuje generalni komisar direktor in zelo veliko pozornosti namenjamo temu, da izberemo prave ljudi, ljudi, ki so usposobljeni, da lahko ustrezno delujejo v takšnem okolju. Komisija ima mrežo 40 oseb, ki izvajajo svoje naloge prostovoljno. Vloga zaupnega svetovalca je, da prepozna in blaži trpljenje uslužbenca, tako da ga sprejme in mu prisluhne brez predsotkov in brez podajanja sodb. Zaupni svetovalci imajo tudi vlogo smerokazo. Osebje poučijo o možnostih, pravicah in lahko jih usmerijo naprej, lahko jih usmerijo na druge službe komisije, lahko se sestanejo tudi z drugo stranjo in odigrajo vlogo medijatorja pri iskanju miroljubne rešitve. Lahko pa seveda osebje kontaktira tudi medijatorja komisije. Gospa Kasis je tukaj in ona vam bo povedala več o tem. Tako imenovani formalni postopek je mogoče sprožiti na osnovi prošnje za pomoč v okviru 24. člena kadrovskih predpisov. Komisija mora pomagati uslužbencem, zahteva za pomoč se uloži temu namenjeni enoti v GDHR in ta potem kontaktira IDOK, zato da bi razmislili o tem, ali je potrebna uradna preiskava. Še pred stopnjo potencijalne administrativne preiskave je morda treba razmisliti o nujnih ukrepih. Tribunal civilnih eh, uslužbencev ima nalogo, da ukrepa, kadarkoli prihaja do suma nadlegovanja. To pomeni, da se premesti zadevnega uslužbenca ali osebo, ki nadleguje na neko drugo mesto v istem generalnem direktoratu ali ki druge. Namen tega je, da se dve osebi loči in da ima uslužbenec priložnost, da ukreva. Če se pojavijo dokazi, da je uslužbenec kršil svoje obveznosti, potem ajdok opravi preiskavo za ugotavljanje dejstev na osnovi mandata, ki ga dobi. Te preiskave so dolge in težke za vse udeležene strani. To seveda pomeni, da je treba vzeti formalno pričanje tako, nadlegovane osebe kot nadlegovalca in tudi drugih kolegic in kolegov. Treba je upoštevati načelo predpostavljene nedožnosti in ustreznega izvajanja postopkov. V praksi to pomeni, da večina odprtih postopkov ni uradno in dokončno potrdila obstoja psihološkega nadlegovanja. Pogosto ni dovolj dokazov, da bi utemeljili te trditve. Dokumentov je na voljo malo, pogosto ni na voljo prič ali pa so izjave prič kontradiktorne. Nekateri primeri so šli tudi naprej in to je prvi korak tam se ugotavljajo dejstva in opravi se prva ocena. Za enkrat smo imeli samo eno dokončno odločitev, ki bi dejansko potrdila obstoj psihološkega nadlegovanja in imenovalni organ se je takrat odločil, da so bile takrat posebne okoliščine in moralna sankcija je bila dovolj, tako da ni bilo potrebe po finančnih sankcijah. V drugih primerjih pa lahko višji organi spremejo drugačno pot, pot, za katero menijo, da je bila neprimerna in tudi to krši kadrovske predpise. V 12. členu je naveden visok člen etičnega vedenja za uslužbence. Neprimerno vedenje je bilo ugotovljeno v nekaterih primerjih, ko ni bilo dokazov, da bi ugotovili psihološko nadlegovanje. V drugih primerjih smo govorili o enkratnih primerjih ali drugih vrstah neprimernega vedenja. Če bi postopek dejansko vodil do ugotovitve psihološkega ali spolnega nadlegovanja, bi žrtve lahko prejele nadomestilo za utrpljeno škodo in, če je zavrnjena zahteva za formalni postopek, se lahko oseba pritoži v okviru drugega odstavka 90. člena kadrovskih predpisov, če se to zavrne, pa lahko seveda vloži še eno pritožbo na tribunal. Nekaj številk, ki so morda nekoliko majhne. Zagotovili smo vam nekaj številk v zvezi z zahtevki za neformalno in formalno pomoč v zvezi z nadlegovanjem. Neformalni postopek. v obdobju 2012 do 2014 smo imeli leta 2012 175 primerov, 133 leta 2013 in 175 leta 2014. Formalni postopek pa je stekel 17 krat leta 2012, šestkrat leta 2013 in 21 krat leta 2014. Kar zadeva upravne preiskave zaradi nadlegovanja ali neprimernega vedenja. Štirje primeri so bili odprti leta 2012, šest pa leta 2013 in 2014. Kar zadeva sankcije, navedli smo jih tukaj, za neprimerno vedenje smo imeli šest, pet primerov sankcij leta 2012, dva leta 2013, en primer leta 2014 in, kako sem prej povedala, smo imeli tudi en primer psihološkega nadlegovanja. Sankcije pokrivajo disciplinske sankcije ali nedisciplinska opozorila. To se v francoščini imenuje mizongard. Še nekaj komentarjev. Približno 35 tisoč ljudi vključujejo naše službe, torej 35 tisoč jih je v službah komisije, v izvršnih agencijah, v SZD-ju in tudi eh, z njimi imamo dogovore. Torej, glede na to, da je 35 tisoč ljudi vključenih v to, številke niso visoke. Lahko bi rekli celo prav nasprotno. Glede na to, da izvajamo programe preprečevanja in ozaveščanja, lahko rečemo, da je večina osebja dobro obveščena o možnostih, ki jih imajo. Vsaj vedo, ki lahko to iščejo. Vendar, jasno je tudi, da številke kot take ne odražajo popolne podobe nadlegovanja med eh, zaposlenimi pri komisiji. Zaposleni lahko spore z sodelavci rešujejo tudi tako, da zamenjajo delovno mesto ali pa da se ne obrnejo na zgoraj omenjene formalne postopke. Lahko pa se pač odločijo, da sploh ne bodo šli v to smer. Prav tako je treba povedati, da sprememba števila iz enega leta v drugo nujno ne kaže na trend. Več pritožb lahko preprosto pomeni, da zaposleni bolje poznajo postopke in da se pač bolj odločajo za to. To nujno ne pomeni, da je delovno okolje zaradi tega slabše. Dejstvo, da se zaposleni odločajo bolj za neformalno kot za formalno pot, je pozitiven dejavnik. Kakor sem dejala, je poudarek na podpori in na reševanju sporov. In tako je bolj verjeten pozitiven rezultat dela. V tem procesu je neformalen postopek zastavljen tako, da se besedi žrtev in nadlegovanje uporabljata subjektivno, če sploh, ne pa objektivno z specifičnim pravnim pomenom. Beseda nadlegovanje lahko opisuje različne vrste sporov in to v pravnem vidiku ne bi bilo nadlegovanje. Razen seveda, eh, kar zadeva zaupne svetovalce, kajti ti niso ljudje, ki bi podali sodbe. No, formalni postopek pa zahteva kvalificirane izjave na osnovi dokazov in to bi potem lahko izpolnilo različne zahteve v različnih fazah postopka, seveda pa je treba spoštovati tudi pravice obrambe. Sistem izvrševanja je seveda del sistema preprečevanja. Zelo pomembno je, da aktivno sankcioniramo napačno vedenje, če se to pojavi in če to dokažemo. To je prednostna naloga v edoku in v vrstah imenovalnega organa komisije. Vendar zaposleni so izpostavljeni sankcijam, če se vedajo neprimerno, če se vedajo tako, da kršijo kadrovske predpise. Policija komisije na tem področju je dobra in obsežna in mislim, da dobro deluje v praksi. Prav tako smo zbrali zelo veliko izkušenj od leta 2006, ko smo sprejeli sklep. Vendar so izboljšave vedno mogoče. Skoraj desetletje je že minilo in zdaj je pravi čas, da se oceni trenutna politika Zato načrtujemo zunanjo oceno, ki se bo začela izvajati letos jeseni. Na podlagi rezultatov te ocene bo bil tekmil razmisliti tudi o spremembi okvirja. V prihodnje se bomo primarno osredotočili na to, da prispevamo k in krepimo pozitivno kulturo na delovnem mestu znotraj komisije. Timsko delo in upravljanje ekip bo v osrčju te politike in prav tako bo to neposredno obravnavala eh, tudi sama politika s svojimi ukrepi. Preprečevanje nadlegovanja je nekaj, kar moramo tudi razumeti v širšem kontekstu komisijne politike socialne družbene dobrobiti in še posebej v kontekstu programa Fit at Work, kar, kjer gre za horizontalni program dobrobiti na delovnem mestu za obdobje 2015-2019. Ta program se osredotoča na varno in privlačno delovno okolje in na stil vodenja, ki omogoča zaposlenim, da dosegajo dobro ravnovesje med eh, poklicnim in zasebnim življenjem in tudi delovne pogoje. Zadeva tudi posamične razmerja med eh, zaposlenimi in eh, vodstvom, zagotavlja podporo vodstvu preko usposabljanj na temo vodenja ljudi. Še par besed glede finančnih posledic. Trenutno nimamo na voljo nobenih številk o finančnih posledicah eh, nadlegovanja oziroma na splošno konfliktov na delovnem mestu znotraj komisije. Očitno ti finančni stroški obstajajo, stroški jih lahko pripišemo trpljenju zaradi teh pojavov in tudi drugim posledicam, prav tako pa so tu tudi stroške za institucije same. Prav tako je jasno, da je vzpostavitev eh, izpostavljene eh, verodostojne politike za preprečevanje nadlegovanja nekaj, kar ni brezplačno zunanje vrednotenje politike komisije bi nam lahko v prihodnje pripomoglo pri zagotavljanju več podatkov o finančnih posledicah. Če zaključim, gospa predsednica, dobrobit zaposlenih je trajna prioriteta vseh služb znotraj komisije in tudi za generalno direkcijo za kadre. To je še posebej pomembno v časih, ko se razpoložljivi viri manjšajo, zahteve mhm. na zaposlenih pa so se večje. Preventivna politika bo prav tako še naprej igrala pomembno ulogo, da bomo na ta način lahko vzpostavili takšne delovne eh, pogoje, takšne delovne razmere, ki temelijo na medsebojnem. Spoštovanju. Vemo, da je spoštljivo produktivno delovno okolje najbolj učinkovita javna uprava, ki jo lahko evropski državljan tudi pričakuje. No, no, no, Hvala lepa. Problem imamo zdaj samo v tem, da ste na mesto 15 minut porabili 20 letih. Gospa Morika, želite dopolnite? Ne. Potem gremo naprej z gospo Marto Hirš Žembinsko. Gospa predsednica, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta, najprej zahvala v imenu Evropskega ombudsmana za to povabilo. Uh, bom poskušala biti kar se da kratka in tudi kar se da konkretna. Sem vodja pravne ekipe, ki se ukvarja s posamečnimi primeri, tako da bi vam najprej rada predstavila naše postopke v par besedah in tudi, kaj smo do sedaj že storili v zvezi z primeri nadlegovanja oziroma trpinčenja. Evropski ombudsman je pooblaščen za obravnavo takšnih primerov na podlagi člena 228 pogodbe, ki določa, da ombudsman lahko preučuje tudi stavo upravljanje strani uh, evropskih institucij in eh, agencij, no in eh, ob ostalih pritožbah prejemamo tudi pritožbe na temo postopkov, ki jih sprožajo institucije in agencije zaradi domnenih primerov spolnega in eh, psihičnega trpinčenja in tu preučujemo tudi, kako se uveljavljajo priporočila ombudsmana. Statistike. Nekaj statističnih podatkov imamo. Kot vidite, prav veliko tovrstnih eh, primerov ni. Od leta 2010 do danes smo prejeli 49 pritožb, ki smo jih eh, uvrstili pod eh, ključno besedo eh, nadlegovanja ali trpinčine. 15 je prevedlo do preiskave, 9 je bilo eh, spremljivih, ampak ni bilo podlage za preiskavo, ker ni bilo dokumentov. 25 pa so sicer bili iznotraj man, našega mandata, ampak eh, pritožnik ni izpolnjeval pogojev iz statuta ombudsmana, namreč da je prej poskušal ukrepati že eh, administrativno v okviru kadrovskih predpisov člen 90. Torej 15 preiskav smo opravili, od teh smo jih šest opravili po hitrem postopku. To je pomembno izpostaviti, namreč eh, ombudsman zdaj v vseh primerih poskuša opraviti preiskave po hitrem postopku. To pomeni, da služba ombudsmana stopi neposredno v stik s službami komisije oziroma e, institucij in e, tudi s komisarjem, če gre za primer, ki zadeva komisijo, tako da v treh največ pet mesecih skušamo zaključiti te primere, no le sedem primerov pa je bilo takšnih, kjer smo morali sprožiti uh, polno uh, preiskavo in zahtevali tudi popolno mnenje institucije ali agencije. Uh, v dveh primerih smo potrebovali uh, razjasnitvene preiskave, v katerih smo potrebovali dodatne informacije, ampak pri vseh teh preiskavah je samo en primer zadeval tudi finančno očkodnino. O tem bom govorila mm, kasneje, ker to je bilo zelo zanimivo za vse nas. Torej, kaj storiti, kako eh, dojemamo to vprašanje, konec koncev, kaj ti stališče ombudsmana oziroma položaj ombudsmana v evropski strukturi je dokaj svoje vrste. No, omenila bi tri primere, v katerih smo se lotili tega postopka, se pravi, eh, kako so institucije obravnavale te primere. Imeli smo primer tožbe proti komisiji. Tu smo preslišali, kako poteka postopek v okviru IDOKA in eh, šlo je za primer, ki eh, ga ni sprožila žrtev nadlegovanja, ampak tisti, eh, ki so bili priče v postopku, eh, sodelavci torej eh, žrtve, eh, ki so dejali, da kljub temu, da so sodelovali v postopku, so tri leta čakali na dokumente in da sploh niso bili obveščeni o tem, kaj se dogaja s primerom in zato se je komisija strinjala z ombudsmanom in zato so te informacije potem tudi zagotovili. Spet drug primer proti Evropskemu parlamentu. To je šlo za predolg rok odločanja, v katerem je posvetovalni odbor parlamenta postopal eh, prepočasi, saj ni v letu dni eh, sprejel odločitve. Nič se ni zgodilo, torej gre za klasičen primer eh, predolgega postopka. Zato smo sprožili preiskavo in po zamenjavi predsednika tega odbora eh, je končno prišlo do zaslišanja. Eh, žrtve eh, in preiskava se nadaljevala. No in potem še primer proti Eurojustu, ki še poteka. Tudi tu je šlo za zamudo v preiskavi, kajti žrtev nadlegovanja ni 13 mesecev dobila nobene informacije. Uh, na nas se je obrnila s pritožbo in eh, mi smo potem Eurojust uspeli končno pripričati, da vsaj pošli, pošli elektronsko sporočilo pritožnici oziroma pritožniku z obvestilom o tem, kakšno je stanje postopka. No, ampak najbolj zanimiv primer za danes je primer, ki je zadeval tudi finančno očkodnino. No, protislovno je šlo tu ravno za primer proti Evropski ustanovi oziroma Evropskemu inštitutu za enakost med spoloma, sedežem v Vilni. Gre za pritožbo nekdanje mm, stažitke, ki je bila tam žrtev nadlegovanja. No, to je bilo potem vezano na preiskavo na lastno pobudo ombudsmana z isto agencijo, kajti ombudsman je začel obiskovati agencije, kajti v nekem obdobju je bilo veliko pritož proti postopkom znotraj agencij, še posebej, ko gre za žvižgače in pa primerne nadlegovanja. In ombudsman je ugotovil, da bi bilo dobro zadeve razjasniti z, da vidimo, z agencijami, da vidimo, kakšne postopke imajo ali torej, opravljajo preiskave, kako jih opravljajo in tako naprej. No, in ombudsman eh, Diamandor je s tem začel, eh, O'Reilly s tem nadaljuje in sicer gre za torej, Evropski inštitut za enakost med spoloma. In ko smo preučili ta postopek, smo upravili tudi nekaj sestankov z predstavniki zaposlenih in gotovili smo, da razmere niso najboljše. Ombudsman je zastavil dodatna vprašanja agenciji, predlagal tudi nekaj rešitev. In rezultat je ta, da je agencija končno potem uvedla ustrezno politiko za preprečevanje nadlegovanja in eh, tudi eh, vzpostavila sistem zaupnikov in obravnavala tudi tri primere pritožb zaradi nadlegovanja. Preučili smo dokumentacijo agencije, agencija je tudi eh, prosila za zonalnega preiskovalca za te primere in vse se je zdelo ustrezno, zato smo zaključili s to. Eh, preiskavo brez zagotovitve eh, kršnih koli težav. No in v istem času smo pa dobili pritožbo ene od oseb, ki je bila uh, eh, žrtva nadlegovanja eh, v agenciji in ta oseba je zahtevala odškodnino mm, in sicer na podlagi trditve, da bi morala agencija plačati 60 tisoč evrov odškodnine, agencija je hotela plačati le 2250 evrov. Pritožnici se je zdel ta znesek absolutno neprimeren, sploh upoštevajoče sodno prakso sodišča, eh, upravnega sodišča. Eh, evropskih skupnosti hm, opravljena je bila preiskava, zunanje preiskovalec je eh, ugotovil, da dejansko šlo za nadlegovanje in da zato v vsakem primeru gre za kršitev pravil in pritožnica je prav tako posredovala zdravniška sprečevala, ki so eh, izkazovala nastalo škodo, tako da pravno je bilo vse jasno. Ampak vprašanje je bilo, zakaj 2250 kot eksgracija nadomestilo. Najprej smo morali rešiti ta problem. Drugi problem pa je bil, da je agencija menila, da sploh ni odgovorna eh, za te težave, čeprav je nadlegovanje potekalo v času, ko je pritožnica delala na agenciji kot eh, stažistka in njen eh, nadrejeni pa jo je nadlegoval. No in zato je potem opravil zunanji preiskovalec preiskavo. Najprej smo od agencije zahtevali pojasnilo, zakaj je 2250 in eh, dejali so, da je to zato, ker litvansko pravo določa znesek 500, oni so to pomnožili nekajkrat, pa tako se jim je zdelo primerno, da plačajo eh, ekvivalent tri eh, mesečnega plačila eh, stažistov. Eh, No, ampak. Eh, glede na to, da gre za simbolično plačilo in če bi nekdo imel 7000 evrov plače, bi dobil potem trikrat toliko in zato tu ne gre za enako obravnavo. Agencija ni znala razložiti, zakaj so se odločili za 2250. In na zadnje nam je uspelo agencijo prepričati, da so uh, odgovorni, če tudi je pogodba med pritožnico in agencijo uh, ureja litvansko pravo, vendar le člen 51 eh, listine velja, prav tako člen 412 listine v zvezi z nadomestili in očkodninami in zato je na koncu agencija vendar sprejela, da bo plačala. Ampak, da bo plačala več. In ključno vprašanje za ombudsmana zdaj je, kako izračunati eh, to očkodnino. Kaj ti dejstvo je, da imamo eh, sodbe Evropskega sodišča, zneski so kar veliki, videli smo vso dokumentacijo tega primera, tako da smo kar dobro lahko preučili, zakaj gre. In potem je bilo potrebno opredeliti še nekaj kriterijev. Kakšni torej kriteriji? za, so kriteriji za to, za ta izračun. Naš namen je ne le, da se posamezna pritožba reši, ampak da se seveda služi tudi javnemu interesu. Pomembno je, da seveda se reši sam problem, obenem mora agencija eh, tudi izboljšati svoje ravnanje. In pri teh kriterijih smo razmišljali o tem, kako resno je bilo nadlegovanje, kdo ga je uh, izvajal. Šlo je za nadrejenega in podrejenega, torej za zelo eh, nevarno razmerje, pravi govornica, tako da je bilo potrebno preučiti tudi, kaj je agencija strila za preprečitev prihodnih tovršnih primerov in kako se je agencija tudi odzvala na ta primer. In postopek je trajal le tri mesece, kar je Eh, kar izjemno v primerjavi z drugimi primeri, eh, v primeru drugih institucij. Prav tako smo ugotovili, da je agencija začela usposabljati vse zaposlene na to temo mm, in eh, tudi stažiste, da bi se izognili tovrstnim primerom, tako da je bil ombudsman mnenja, da, da 2250 je premalo, 60 tisoč, kar je pritožnica zahtevala, je bilo preveč. In zato smo predlagali, da agencija plača očkodnino v višini od 10 do 15 tisoč evrov. Agencija se je potem eh, pogodila z pritožnico za 10 tisoč evrov in to torej je bil primer nekakšne medijacije med agencijo in ombudsmanom. No in potem vprašanje, ali je bila pritožnica zadovoljna s temi 10 tisoč. Ne najbolj, ker bi seveda raje imela nekaj bliže temu, kar odloča sodišče v takšnih primerjih. In skušali smo razložiti točno eh, to, da smo skušali najti neko pošteno mm, razmerje tu, ampak da mora ombudsman seveda tudi tu delovati kot eh, nekakšen arbiter tega, kaj je agencija storila, kako je reagirala in kako bo preprečevala nadaljne tovrstne primere. Za naše pravnike je bila to kar pomena zgodba, šlo za klasično dilemo in uh, Po eni strani je Evropski ombudsman, ki ga komisija zelo dobro pozna, eh, mi smo torej nekakšen človeški obraz institucij, moramo eh, razumeti stiske pritožnikov in eh, morda to ni dovolj. Ampak po drugi strani nemška doktrina v pravu tu mm, zadevi močno pomaga. in slavni eh, nemški profesor upravnega prava je dejal, da kadarkoli pravo pravnikom daje diskretsko pravico pri odločanju, naprimer pri določanju ravni odškodnine mm, za duševne bolečine, mora določiti mejo, ki ni objektivno opredeljena, ampak ki temelji na osebni odločitvi to je diskretska pravila, eh, pravica eh, pravnika, odgovornost in pa seveda eh, tudi breme. No in točno tako smo se počutili mi v našem uradu, potem ko smo obravnavali ta eni nadini primer očkodnine za duševne bolečine v primeru nadlegovanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Lahko vprašam, je uspelo potem ta primer dejansko zaključiti ali pa bo tudi ta primer prišel pred sodišče. Ne, mislim, da ne, vsaj upam, da ne. Dobro, potem imamo še nekaj manevrskega prostora. Dobro, hvala. Zdaj pa besedo dobi gospa Jansen Kases. Hvala lepa, gospa predsednica. Govorila bom o francoščini, saj imam pripravljen svoj prispevek o francoščini. Hvala vsem sodelujočim in predvsem naj povem, da gre za odlično priložnost za razpravo o temi, ki je vedno mm, v srču dela naše medijacijske službe. Nekaj besed o naši službi, o pristojnostih in tudi o tem, kako ta inštrument komisije lahko pomaga pri boju proti nadlegovanju oziroma trpinčenju. Potem pa bi tudi podala eh, pregled preventivnih ukrepov. Torej, najprej naj povem, da je naša služba za medijacijo eh, že kar eh, star institut. Od leta 1977 imamo medijatorja na komisijah, potem po reformi kadrovskih predpisov leta 2004 smo menili, da bi bilo dobro imeti inštrument, ki bo pomagal tudi pri neformalnem obladovanju problemov na delovnem mestu v smislu nadlegovanja. In zato se je komisija odločila, da bo ukrepila eh, medijacijsko službo in da bo dejansko ustanovila mm, posebno službo in naša glavna naloga je. Skratka, ključna naloga naše službe, medijacijske službe, je iskati rešitve v primeru sporov na delovnem mestu, torej, ko gre za delovna razmerja. Seveda govorimo o konfliktih, govorimo o problematičnih situacijah in to zajema tudi probleme medsebojnih odnosov, ki so blizu temu, kar opisujemo kot nadlegovanje psihično ali spolno. Tu zdaj ne bi šla v definicijo nadlegovanja, to konec konca tudi ni moja vloga. Mislim, da je veliko drugih eh, ljudi tukaj, ki so bistveno bolj poučeni na tem področju, ampak eh, povedala bi radi nekaj, rada nekaj besed o tem, do kakšne mere prihaja do posledic na tem področju. Kateri sprejemamo razno razne pritožbe. Torej, k nam prihajajo razno razni posamezniki, uradniki, drugi, ki delajo znotraj komisije in vsi ti se lahko obrnejo na medijacijsko službo. In prva stvar, o kateri govorijo, je nadlegovanje. In tu rečemo vedno, počakajte, pogledajmo zdaj, zakaj gre. No in tu začnemo najprej poslušati ljudi, eh, prisluhnemo njihovemu trpljenju in naj gre za nadlegovanje ali ne, dejstvo je, da gre za napetosti eh, v odnosih na delovnem mestu in eh, tu je pomembno posredovati. No in to je ta prva prednost našega neformalnega postopka v primerjavi z formalnim postopkom. Namreč, glede na to, da ni nujna, da je definicija eh, teh odnosov, lahko te primere obravnavamo drugače in poskušamo ponovno vzpostaviti delujoče eh, medsebojne odnose na delovnem mestu. In pomembno je, da imamo mm, opravka z raznoraznimi primeri, z raznoraznimi osebami, eh, tudi ko gre za več oseb hkrati. Eh, Eh, običajno gre pri formalnih eh, postopkih za individualne postopke. Eh, v našem primeru pa gre lahko za konflikte tudi znotraj skupine in tu poskušamo stvari reševati tudi za vključevanjem vseh. Tretja prednost naše službe v primerjavi s formalnimi postopki pa je dejstvo, da nas ne zavezujejo roki in da lahko v vsakem trenutku posežemo v te odnose. In seveda je e, v takšnih primerjih pomembno, da se čim prej ukrepa. To je tako kot pri težkih boleznih. Če pridete e, k zdravniku za še ne preveč razvito boleznijo, stvari možno še e, rešiti. Če pa pridete k zdravniku prepozno, pa je včasih zelo težko ozdraviti bolezen. No, Pomembno je, torej, da se ukrepa takoj. In medijacijska služba torej, lahko zelo hitro ukrepa, ravno zaradi dejstva, da ni vezana na a, eh, razne postopke. In kljub eh, neformalnosti naših postopkov, vse čas sodelujemo z drugimi službami in a, eh, poskušamo a, odgovornost a, predočiti vsakomor ko eden naših kolegov pride k nam z eh, neko posebno težavo, takoj opravimo analizo in eh, če gre za zdravstveni primer, medicinski primer ali če gre za eh, pravni primer, poskušamo osebo preusmeriti na pravi naslov, da se torej sproži ustrezen postopek, če je to potrebno. Tako da gre za kar eh, koristen inštrument, ravno zaradi te fleksibilnosti, ki tem osebam omogoča, da se uh, jim takoj pomaga in sicer jih tudi, tudi potem lahko usmerimo na morda kakšen drug naslov, če je to najbolje v njihovem primeru. Pa tukaj imamo celo vrsto drugih prednosti, eh, predvsem je tu dejstvo, da delamo v strogem zaupanju, kajti v strogi zaupnosti, kajti veliko ljudi ne upa sprožiti eh, uradnega postopka, saj se bojijo eh, morebitnih eh, povračilnih ukrepov. To je prva stvar, ki jo ljudje omenijo, kajti bojijo se drugod govoriti o njihovih težavah. Mi pa jih pač sprememo v popolni zaupnosti in to je pomembno poleg eh, tega vprašanja, vprašanja zaupnosti, pa so to tudi drugi vidiki, ki so uh, ključni iz vidika medijacije in predvsem gre tu za prostovoljnost. Uh, ljudje pridejo sami k nam uh, in gre za prostovoljni postopek. In že to je del rešitve. Kajti nekdo, ki pride k nam, nekdo, ki absolutno želi medijacijo, torej se ne nagiba k temu, da bi kogarkoli eh, drugega spravljal v težave, ampak eh, želi začeti postopek, v katerem vsi pridobijo. Medijacija temeli na postopkih, kjer nihče ne izgubi dostojanstva in ker skušamo zgolj vzpostaviti normalne eh, delovne odnose. Pri formalnih postopkih pa je vedno nekdo, ki zmaga nekdo, ki izgubi. Pri medijaciji pa zgolj skušamo ponovno vzpostaviti ustrezna razmerja in eh, nihče od upletenih ni ne zmagovalec, ne poraženec. In to je izredno koristno. No in še zadnja stvar, eh, ne bom predolgo govorila, kajti mislim, da je zelo pomembno, da dobite tudi priložnost za konkretna, natančna vprašanja in z velikim veseljem vam odgovorim. No, poleg eh, iskanja rešitev pa ima naša služba za medijacijo eh, seveda tudi pomembno preventivno vlogo in to je izrednega pomena, kajti medijacijska služba je kot nekakšna opazovalnica, ki vidi, kaj se dogaja na vsakodnevni ravni. No in ravno kot posledica tega je odločitev komisije, ki je vzpostavila to medijacijsko službo, predvidela, da ko naša služba polaga račune komisiji in mora predstaviti rezultate svojega dela, eh, predstavi tudi splošna priporočila in pa preventivne ukrepe za prihodnje. Ko torej ugotovimo, gledajte, tu smo imeli eh, takšne in takšne probleme in kot je gospod Vilim stejala, imamo veliko možnosti že za to, da eh, vodje enot bolje upravljajo s kadri. Ampak, Izkušnje nam kažejo, da je pomembno, da se izvaja več eh, specifičnih eh, usposabljanj, mm, predvsem, ko gre za obladovanje konfliktov. Par besed torej o tem, zakaj se mi zdi, da so to vrste neformalni postopki izredno primerni za iskanje rešitev, saj lahko zelo hitro ukrepamo in, kar je najpomembnejše, ponovno vzpostavimo Eh, delujoče eh, delovne, medsebojne delovne odnose. Toliko za enkrat in eh, vsega, kar se veselim vaših vprašanj, ko bo čas za to. Hvala. Ja. Hvala lepa. Mislim, da bomo imeli zdaj dovolj časa za razpravo. Morda lahko kar začnemo, kar z vami, gospa Jensen. Kaj se namreč, koliko primerov pa ste obravnavali na letni ravni, kakšni so stroški in tako naprej. In zanima me tudi, kako sodelujete s temi 40 prostovoljci, s katerimi sodeluje gospa Williams. Sprechen, das ist für mich ein bisschen zu kompliziert. 2014. Leta 2014 eh, so nas prosili za intervencijo v 200. 300 oziroma 347 primerjih. V teh 347 primerjih od tega jih je 60 odstotkov zadevalo odnose na delovnem mestu. Ne moramo uh, eh, govoriti o primerjih čistega nadlegovanja, ampak vsekakor je bilo veliko uh, situacij, kjer obnašanje ni bilo primerno. No, za me je bilo zelo pomembno videti naslednje in verjetno bo to pomembno tudi za vas. Torej gre za dejstvo, da je v medijacijski službi pred nekaj leti bil narejen izračun, zato da smo videli, koliko lahko stane to, če se pritožiš po uradnem postopku račun takrat eh, naj bi znašal 50 tisoč evrov na primer, samo zato, da se sprožijo vsi ti formalni postopki. Treba je upoštevati, da so v to vključeni uradniki, da dela na tem veliko ljudi in tako naprej. Če bi imeli približno 200 primerov eh, težav v odnosih in 85 odstotkov od teh bi bili bi jih uspešno rešili. Eh, no, če to vzamemo v zir, potem eh, vidimo, da bi lahko veliko prihranili, če namreč pomnožimo 200 krat 50 tisoč evrov. No, sama nisem preveč dobra s številkami, ampak pridemo na številko 10 milijonov, če se ne motim. 10 milijonov bi lahko prihranili. Eh, s tem, da uporabimo neformalne postopke in da se ne spustimo v formalne postopke. No, vsekakor vam bom uh, poslala tudi letno poročilo z vsemi številkami in klasifikacijo različnih tipov primerov. Um, in številka pri formalnih postopkih, ali je ta številka bolj ali manj stabilna? Um, tekom let ali se spreminja? Da, približno 300 do 350 primerov na leto imamo. Mm, to je kar veliko eh, breme, veliko obremenitev za nas. Od leta 2013 naprej, torej tudi v letu 2014, je prihajalo do povečanja primerov, eh, ko gre za probleme v odnosih. Pa problem je v tem, da bi bilo več konfliktov v odnosih, ampak smo uh, vključili tudi druga področja, šlo je tudi za pravice in uh, eh, prošne potem. Uh, torej, stvari smo razširili in to smo organizirali na ta način, da smo preprečili številne ukrepe. Vse smo obravnavali skupaj z organi. Uh, in ugotovili, da se lahko takoj na začetku pogajamo o posebnih rešitvah in da na ta način prepričimo, da primeri gredo tako daleč. In zato je eh, tukaj odstotek, eh, tako kot je 60 odstotkov za probleme v odnosih in potem 40 odstotkov za druge vrste problemov, ampak številke ostajajo bolj ali manj stabilne. Hvala lepa zadeve si je treba zabeležiti. Vprašanje za gospod Williams. Kar zadeva statistiko. Hvala lepa za številke. To je res lepo od vas. Prostovoljno ste nam podali številke in eh, če si moramo za to prizadevati, je to res eh, vedno težka zgodba. Kar zadeva formalne postopke in upravne preiskave. Za leto 2014 ste imeli šest teh preiskav od 175 neformalnih postopkov. Gre za 6 ali 175, jih je iz 175 nastalo 6 ali sta to dva različna postopka, tega nisem razumela. prav tako me zanima, kako dolgo poprečno traja postopek. In koliko postopkov teče ta trenutek, prav tako me zanima, kakšni so stroški. Prav gotovo imate številke za to, komisija mi je zelo všeč, zato ker ima vedno številke na voljo. Torej, kakšne so številke in kako dolgo po postopku se lahko nekdo vrne na posel. Ljudje mi pravijo, da so bili deset let po teh dogodkih soočeni z obtožbami. Deset let se mi zdi nekoliko dolgo. Obstaja kakšno zastaranje ali je to postopek je zavedno odprt. Za mene bi bila to res nočna mora, če bi nekdo moral odgovarjati za celotno življenje, za nazaj, po desetih letih, pa bi nekdo rekel, ja, tam ste me slabo upoštevali ali ste z menoj slabo ravnali. Gospod Williams, kar nekaj vprašanj, izvolite. Thank you. Number of... Hvala. Kar nekaj vprašanj je bilo. In uh, ne vem, če sem si čisto vsa zapomnila. Začela bom na koncu. Vprašali ste, ali obstaja kakšna formalna časovna omejitev za ukvarjanje s temi primeri. Uh, nobenega formalnega predpisa ni na tem področju, torej nobene časovne omejitve v zakonodaji komisije oziroma v kadrovskih predpisih. Kratek odgovor na to vprašanje je torej ne, ampak vseeno obstajajo neka splošna načela, ki jih je eh, vzpostavilo sodišče. No, in sicer gre za neko razumno časovno omejitev ali pa vsaj za nerazumno časovno omejitev, kdaj naj bi stvari zastarale. Uh, predvsem se to tiče uh, pravic osebe do obrambe. To je povezano tudi z možnostjo zbiranja dokazov in ugotavljanja dejstev. S časoma se to vse lahko zelo zmanjša ampak eh, na stvari moramo gledati tudi z naslednjega vidika, eh, kakšno je ravnanje v takih primerih in kakšna je realnost. Pozorni moramo biti na potencijalno eh, zelo resno vedenje, ko do tega pride tako da bodo dejstva eh, vseeno jasna. Dejstva morajo biti jasna, eh, bodi si imamo dokumentirane dokaze ali kaj podobnega. Eh, tukaj ni neke jasne omejitve ali jasnih določil, ampak si je treba ogledati vse relevantne dejavnike in načela. Časovni okvir je nekaj, česar se zavedamo to tudi upoštevamo, ko se odločamo o tem, ali naj nek primer eh, obravnavamo ali ne. Torej, razmišljamo tudi o tem, ali je tak eh, primer sploh možno podpreti. Ni pa, kot rečeno, nobenih formalnih predpisov na tem področju, vse je odvisno od dejstev eh, in pa tudi od resnosti vsakega primera posebej to bi bil moj odgovor na zadnje zastavljeno vprašanje. Spraševali ste tudi o tem, kakšna je dejanska statistika. E, tukaj vas bom navezala na naše novo poročilo. Vedno skušamo zagotavljati zelo celovito sliko e, naše statistike. E, zelo smo pregledni v tem smislu. Torej, jasno povemo, koliko primerov prejmemo. Prejmemo približno 100 primerov na leto. V zadnjih letih jih je bilo od 85 do 90. Te primere potem registriramo, jih tudi uvrstimo v kategorije, Torej, opredelimo jih na podlagi obtožb. To v nobenem primeru ne pomeni, da uh, so te obtožbe že potrjene ali, ali ugotovljene. Potem pa te primere tudi zaključimo brez formalnega postopka, bodi si z upravno preiskavo ali pa če so dejstva dovolj jasna, potem se morda takoj obrnemo na uh, predisciplinarni postopek. Tam se osebo zasliši in se izvede določene preiskave. No, ampak zato, da bi bili učinkoviti pri svojem postopanju, eh, mislim, da so formalni administrativni postopki in preiskave eh, včasih nepotrebni, torej niso vedno potrebni in tukaj je treba najti pravo ravnovesje, kako obravnavati primere. Vprašali ste, kako primeri prihajajo do nas eh, v korelaciji. Tukaj imamo formalne zahteve za pomoč, relevantna služba v našem generalnem direktoratu, bo eh, v tem primeru prosila Edok, da primer pregleda in sicer v kontekstu eh, možne pomoči in takrat se ugotovi, ali je potrebno tudi ugotavljanje dejstev na formalni ravni to je situacija, ko primer pride do nas. Mi ta primer spet zabeležimo, ga registriramo, ampak pri večini primerov se potem odločimo, da ni dobro uh, odpirati formalnega postopka, uh, sploh če ni dovolj dokazov, da se primer podpre. Torej, če eh, tistih prvih dokaznih, eh, prvega dokaznega gradiva ni dovolj. V prvi fazi se to preveri, torej ali je dovolj dokazov. Če pa odpremo upravno preiskavo, potem pa se eh, trajanje pri različnih primerjih razlikuje, odvisno je od tega, kako obsežna mora biti preiskava tukaj vključenih veliko ljudi, tudi zadevne osebe. Eh, te potem lahko predlagajo, da zaslišimo še druge. Preden zaključimo poročilo, pa zadevna oseba dobi tudi priložnost, da eh, pregleda eh, osnutek zaključkov in pa povzetek tega primera. Torej, kar nekaj korakov obsega ta celoten postopek. Preveriti bi morala, kaj je zapisano v našem poročilu za lansko leto. Mislim, da primeri trajajo od 6 do 9 mesecev, nekateri pa tudi dlje. To je uh, šele prva faza, potem naslednja faza je disciplinarne narave, disciplinarna faza, če se stvar nadaljuje. Zatem pa, če se odločimo za disciplinarni postopek in to v nekaterih primerjih naredimo, torej v zadnji fazi pa se moramo odločiti bodi si za enostavni postopek, ko se osebo zasliši pred ustreznim organom. In v tem primeru eh, so predvidene moralne sankcije, ne pa finančne sankcije. Če govorimo o finančnih sankcijah, pa mora iti ta primer preddisciplinarni odbor in tam poteka zaslišanje tudi pred eh, ustreznim organom. Torej, korak za korakom gre ta postopek in to traja kar nekaj časa. Toliko za zaključek, mogoče vam lahko povem oziroma ne raj bom preverila, koliko primerov je odprtih v tem trenutku. Če bom našla številko v letem poročilu, se upravičujem za to vprašanje, nisem si eh, te zadeve še ogledala. Koliko primerov pa konča v Luksemburgu, koliko jih je šlo do Luksemburga, na primer v letu 2014? Ali govorite o vseh? primerih na splošno ali v primerih nadlegovanja? Samo v primerih nadlegovanja. Zelo malo jih pride do Luksemburga. Delno zato, ker so to primeri, kjer smo ugotovili nadlegovanje. pred enim letom smo to ugotovili v enem primeru, ki sem ga omenila. V določenih primerjih pa so vključeni ljudje, ki ugotovijo, da sploh ni prišlo do nadlegovanja in taki primeri potem ne gredo pred sodišče. Številka pa je vsekakor zelo omejena. Gospa kolegin Ajala Sendor, bitte. Kolegica Ajala Sendor, izvolite. Ja, presidenta, como veo que vamos... No, ker vidim, da nam zmanjkuje časa, uh, sem si želela, da bi spregovorili tudi uh, drugi. Bom mogoče eh, določena vprašanja še zadržala za se in nekaj smo, smo jih pa že slišali. No, ko gre za uh, prekrške, kot je to naprimer spolno nadlegovanje ali pa druge vrste nadlegovanja, eh, je treba najprej ugotoviti, ali gre za pomemben prekršek ali ne, ali gre res za eh, nadlegovanje na delovnem mestu ali ne. No, potem ali zato obstajajo predpisi za ukrepanje, pa je druga stvar.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 whether it's appropriate to have No, ali je primerno imeti neke predpise v zvezi s tem, o tem smo razmišljali. Ampak eh, mislim, da tukaj tvegamo, da bi stvari preveč poenostavljali. Na nek način eh, eh, nam nudijo udobje, neka splošna načela, po drugi strani pa je to tudi izziv. Eh, o vsakem primeru, ki smo mu priča, eh, se opomnimo, da je treba ukrepati učinkovito. O tem je treba razmišljati, ko primeri pridejo do nas kaj ti včasih smo priča tudi primerom, ki so se zgodili že dolgo nazaj. Vendar pa je bila uprava o tem obveščena šele pred kratkim. To so verjetno najtežji primeri. In eh, nas eh, veže obveza, da uh, smo natančni, moramo pa biti tudi pošteni in spoštovati ustrezne postopke. To resno jemljemo pri vsakem primeru, s katerim se ukvarjamo. Če dobimo resen primer, ki gre pred disciplinarni odbor, potem je pomembno tudi to, da odbor v svojem mnenju zadevo obravnava zelo resno. Mislim, da uh, odgovor ni lahek, ampak uh, ukrepamo na uh, dober način, torej pozitivno. Vedno obstaja tveganje, da bo primer šel pred sodišče in to imamo tudi vedno pred očmi. mislim, da uh, je ta situacija, kot jo imamo zdaj, uh, kar ugodna, ne pa da bi stvari preveč poenostavljali z nekimi natančnimi predpisi. Hvala, kolega Celer. Ja, Hvala lepa, gospa predsednica. Dobro je, da se ukvarjamo s to temo, ampak čisto odkrito moramo priznati, da je realna številka verjetno veliko višja. Poleg kulture se v javni sferi največ nadleguje. Vem, o čem govorim. Več let sem bil osebno odgovoren za veliko, za velik organ, ki je imel več kot tisoč zaposlenih. O procesu smo že govorili. Če se pojavi primer, je težko priti zadevi do dna. Če mm, prihaja do nadlegovanja, potem kolegi niso pripravljeni govoriti o tem. Lahko se zgodi tudi obratno, da vsi govorijo enako proti svojemu nadrejenemu. Ne smemo mm, preveč povdarka dajati tem obtožbam, pa tudi ne premalo, prihaja pa lahko do menjav. In mm, to je težko poglavje. Številke ne povedo nič. Vsak primer je treba obravnavati posebej. Ne glede na to, mislim, da tega ne smemo izgubiti iz pred oči. In vedno znova moramo opozarjati na to, da vse zadeve spremljajo, če prihaja do resnih primerov, jih je treba rešiti, ampak eh, mislim, da ne bi bilo dobro, če bi govorili o kvotah uspešnosti. Nažalost, to že po naravi ni mogoče v smislu prizadeti vsaj. mislim, da lahko pri tem ostane, a ne? Potem bomo nadaljevali s programom. Gospa Rofes Ipujol, izvolite. Merci, monsieur, merci, madame le président. Hvala, gospa predsednica. Hvala organizatorjem v imenu sodiča Evropske skupnosti, da ste me povabili na uh, predstavitev, moram povedati, da govorim v osebnem imenu. Eh, vtis uh, imam, da nekateri naši nedavne sodbe lahko predstavljajo tudi razlog za to delavnico. Razumem pomisleke institucij in agencij glede na vse večje število. Um, primerov pred našim sodiščem, v katerih je vse več pritožnikov, pritožnikov ki trdijo, da so žrtve mm, nadlegovanja in prav tako očkodnine dosegajo višine, ki so bile do eh, sedaj nepojemljive. Če to primerjamo z relativno nizkimi zneski, ki smo jih eh, dodeljevali v preteklosti, so novi zneski dokaj visoki, pa vendarle so dokaj eh, majhne v primerjavi z siceršnjimi posledicami za proračune Evropske unije. Slišali smo, da to lahko stane vse tja do 50 tisoč evrov. Opravila sem eh, nekaj raziskav v pripravi na to predstavitev in ugotovila sem nekaj presenetljivih dejstev, ki jih bom delila z vami. Naprimer, med leti 2000 in 2015 sem ugotovila 47 odločb sodišča v primerih, v katerih je šlo za pritožbo zaradi psihičnega nategovanja. Prav tako sem našla eno sodbo, ki zadeva spolno nategovanje. Večina primerov, ki so zadevali predvsem poročila o napredovanju, je bilo zavrnenih. Ampak eh, med sprejetimi pa je skupno nadomestilo oziroma odškodnina, ki je bila izplačena oziroma izrečena za pritožnike, nižja od 250 tisoč evrov. Glede na stroške, ki jih imajo institucije s tovrstnimi postopki pred poslokom pred sodiščem, te številke niso preveč alarmantne. Prav tako pa je potrebno identificirati tisto škodo, ki ne bi jo te očkodnine pokrile. Najbolj pogosto gre za očkodnino pritožniki zaradi duševnih bolečin, ki so sledile nezakonitosti odločitve ali pa ne ukrepanju, pogosto pa je z naše sodišče prav tako namenilo očkodino zaradi tega, ker je administracija posredovala osebne podatke v višini 5000 evrov, eh, potem zaradi pogojev, v katerih je prišlo do odpovedi delnega razmerja, 50 oziroma 40 tisoč evrov v dveh ločnih primerih, potem neposredovanje poročila o preiskavi pritožniku 2000 evrov, potem trajanje, prekomerno trajanje postopka in pa je, to je šlo za 6000 evrov, očkodnine potem tudi zamuda pri sprejemanju odločitve o prepovedi približevanja. 10 tisoč evrov, pomankanje nepristranskosti preiskovalca 5 tisoč evrov in pa poklicna osamitev 5 tisoč evrov. Kar zadeva eh, materialno škodo, je naše sodišče v enem primeru mm, prisodilo 88 tisoč evrov kot škodnine zaradi izgubi delovnega mesta. Zdaj je eh, pred eh, sodiščem šest eh, primerov, v katerih pritožniki trdijo, da so bili žrtve nadlegovanja. Skupno torej sedem primerov. Preto ste opazili, da nismo omenili niti enega primera, v katerih so sodniki Evropske unije priznali pritožniku pravico do očkodnine zaradi nadlegovanja na delovnem mestu. To izhaja iz dikcije druge ali neje člena 24 kadrovskih eh, predpisov, v katerih eh, Unija solidarno mm, zagotavlja očkodnino mm, zaposlenim oziroma njihovim članim družine v primeru, ko ta uradnik ni uspel pridobiti očkodnine od storilca. To je določba, ki jo sodniki razumejo kot sledi. E, spremljivost takšne tožbe je podrejena izčrpanju nacionalnih sodnih poti, če ti lahko na učinkovit način zagotovijo nadomestilo nastale škode. To pomeni, da preden se sproži postopek pred Evropskim eh, sodiščem za očkodnino zaradi nalegovanja, mora pritožnik najprej izčrpati vsa pravna sredstva v predsodišči v državi, v kateri je prišlo do tovrstnega nadlegovanja. Zaradi takšne določbe žrtve eh, nadlegovanja pa naj gre za drugega uh, uradnika ali tretjo osebo. Vsekakor mora prehoditi še dolgo pot, preden bo takšen zahtevek eh, spremljal pred našim sodiščem. Ampak, če je temu tako, kaj nas skrbi, zakaj smo sploh tu? Nimam seveda vseh številk, nekaj podatkov smo slišali. strani govornikov, ki so nastopili pred menoj, ampak v vsakem primeru so negativne posledice za osebo, ki je žrtev žalovanja, stvar, o kateri tu ne teče beseda in mislim, da se tu vsi strinjamo. Gre za posledice za proračun Evropske unije mm, zaradi nadlegovanja in to še pred postopkom, pred sodiščem. To je tisto, s čimer eh, se danes eh, ukvarjamo. Še posebej imam v mislih eh, stroške, ki pride zaradi demotivacije posameznika in znižena njihove produktivnosti pri delu, zamud pri delu, bolniška odsotnost, potem tudi strošek zdravstvene zavarovalnice, zaradi povračila teh stroškov, eh, potem tudi strošek zaradi eh, invalidnin in pa strošek eh, invalidskih pokojnin, ki bi se jih lahko tudi izognili, če bi ustrezno prej preprečili takšno nadlegovanje. In tu je tudi izguba strokovnih znanj zaradi odločitev, ker ljudje odstopijo od svojih delovnih mest, gredo zgodaj v pokoj in podobno. Ampak eh, tu so tudi domnevni storilci, ki se lahko uh, začasno odstranijo iz delovnega mesta za določen ali nedoločen čas in v tem času še naprej prejemajo v celoti ali deloma svojo uh, plačo. Kret torej za ključen trenutek, v katerem mora administracija ukrepati, ne le zato, da se bori eh, proti tej eh, težavi, ki jo predstava, predstavlja nadlegovana delovna mesta, ampak tudi zaradi tega, da se minimalizira ekonomska škoda. Zato bi z vami rada delila nekaj razmislekov, ki izhajajo iz šestih eh, let izkušenj na tem eh, sodišču. V prvi vrsti naj opozorim na to, da je pomembno, kako so se spremenile izkušnje, kar zadeva pojem nadlegovanja. Pred letom 2004 je bila ključna namera, torej namerno škodovanje, zdaj pa to ni več nujno. Zato imamo zdaj objektivno definicijo eh, neustreznega ravnanja, in eh, to lahko abstrahiramo od same namere storilca. Ampak to ni vedno tista definicija, ki jo uporabljajo preiskovalci znotraj institucij ali eh, znotraj agencij ali strani IPN, ko morajo obravnavati pritožbo ali pa ukrepati na podlagi pritožb. Prav tako moram izpostaviti vidik, Eh, ki je pomemben tudi za žrtve nadlegovanja in ki ga pogosto spregledajo administracije v naših institucijah. In sicer gre za interakcijo med pritožnikom in administracijo. Če tudi določbe priloge 9 kadrovskih predpisov ne nalagajo obveznosti administracije napram pritožniku, pa sodna praksa že dolgo časa določa, da je potrebno skupaj z pritožnikom ugotavljati dejstva, da mora administracija obveščati mm, pritožnika o nadaljnih aktivnostih in da nič ne nasprotuje temu, da ob sveda spoštovanju obveznosti zaščite osebnih podatkov, tudi končno poročilo prejme pritožnik. Prav tako je ključno, da administracija resno, dovolj hitro, natančno in eh, zaupno preuči verodostojnost pritožb v primerih eh, nadlegovanja. In eh, to so pogoji, ki so neskladni z ravnanjem administracije, ki izčrpa štirimesečni rok za odgovor ali, kar je še huje, zavrne pritožbo in na ta način zahteva od eh, pritožnika, da poda ponovno pritožbo ali celo da se pritoži na eh, sodišče. Pomembno je namreč spomniti, da če tudi pozno odgovor administracije ne pomeni hmm, nekakršne odprave odločitve o zavrnitvi, ampak vendarle to lahko sproži tudi odgovornost institucije zaradi škode, ki se povzroči pritožniku. Pomembno je tudi, da se pritožnika ustrezno zasliši eh, pred zavrnitvijo pritožbe, kajti sicer je to lahko zelo destruktivno, kar zadeva zdravje žrtve. In še zadnji premislek, preden se lotim končnih eh, priporočil zadeva izkušnje, ki jih imamo z dokaznim bremenom. In nekaj primerov, ki smo jih slišali danes, kažejo na to, da eh, naša administracija še vedno tega ne upošteva za dostne meri. Od leta 1989 sodna praksa zahteva, da uh, funkcionar z... predloži dokaze o napadih, ki jih eh, v danem primeru izpostavlja. Dejstvo je, da to ni najbolj idealna rešitev, saj je potrebno, ker se je težko, naprimer, dokumentirati uh, neprekinjene telefonske klice. No, od marca letošnjega leta pa ta, to dokazno breme očitno več ne obstaja, saj je uh, sodišče meni, da zahteva za pomoč ne more biti zavrnjena zaradi pomankanja dokazov, če ima administracijo na voljo druge elemente, ki lahko predstavljajo indic za obstoj nadlegovanja. Naj zaključim z željo, da administracije evropskih institucij zelo resno jemljajo svojo nalogo bdeti nad tem, da njihovi delavci delajo v zdravem okolju, v vseh oblikah, da torej preprečujejo oblik, vse oblike nadlegovanja z preventivnimi ukrepi, z informiranjem in tudi z obveznim usposabljanjem eh, vodstvenih delavcev, da zagotovijo tudi strukture podpore žrtvam, da se hitro odzovejo na vsako zahtevo po pomoči v skladu s številom 24 kadrovskih predpisov, da prisluhnejo pritožnikom, ko leti uložijo prošnjo za pomoč in jih obvestijo tudi o nadaljnih ukrepih na podlagi njihove pritožbe, da zahtevajo od pritožnikov dodatne, dodatna pojasnila, če je to potrebno in ne nazadnje, da se opremijo z ustreznimi orodji, vključno z kadri, ki imajo dovolj izkušen, da na ta način izvajo specifične preiskave na področju nadlegovanja. Odgovor, ki ga je naše sodišče prijelo od komisije v primeru Cirani septembra 2012, torej le tri leta nazaj, kažejo na sliko, ki ni najbolj pomirujoča za žrtve nadlegovanja v institucijah. Dejansko komisija ugotavlja oziroma je trdila, da štiri leta Idok nikoli ni ugotovil psihičnega nadlegovanja, kljub temu, da so vsako leto opravili 5 do 10 eh, preiskav. Možno, da ti podatki niso več najbolj aktualni. No, v končni posledici mm, sodna praksa kaže, da je že samo priznanje, psihičnega nadlegovanja strani eh, administracije, nekaj, kar lahko bistveno prispeva k eh, ponovni vzpostavitvi dostojanstva žrtve. Pa tako je pomembno, da žrtev ugotovi ne le, da jo administracija jemne resno in eh, da jo tudi čim prej oddalji od osebe, ki jo uh, nadleguje, da čim prej začne s preiskavo in da na koncu preiskave IPN tudi sproži disciplinski postopek proti um, osebi, ki je nadlegovala in da vse skupaj privede do sankcije. Konec koncev med pravicami žrtve nadlegovanja obstaja tudi pravica do kaznovanja osebe, ki je nadlegovala. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa še zadnji prispevek. Maître Levy, izvolite. Hvala, gospa predsednica, dame in gospode, hvala tudi za sodelovanje na tej delavnici. No, zdaj govoriti pa o vseh ostalih je težko. To je cela vrsta zadev, ki so že bile izrečene, ki jih ne bi ponavljala. Od uh, govornikov ste prosili, da na podlagi lastnih izkušenj pač prispevajo k tej delavnici. Sama sem odvetnica in zato lahko na tej podlagi prispevam svoje stališče. Strinjam se z vsemi, da je tema tega seminarja, te delavnice, finančne posledice nadlegovanja oziroma trpinčenja in ravno na tej podlagi želim podati tudi svoj prispevek. Pripravila sem sicer eh, pisni eh, prispevek, ampak eh, lotila sem se te tematike, mm, izhajajoč iz tega, kaj je nadlegovanje. Nisem sicer strokovnjakinja za to področje, nikakor ne, ampak vendarle velja to spomniti, ti, na to spomniti, kajti to lahko služi kot nekakšno vodilo za to, da bolj natančno razumemo, kakšne so finančne posledice nadlegovanja in kako jih lahko vse omejimo ali eh, zmanjšamo. In zato bom verjetno povedala par zadev, ki so že bile eh, povedene in to verjetno tudi bolje kot. Eh, bo to možno. Kar zadeva nadlegovanje, je gospa Irigoen tista, ki je najbolj pristojna, napisala je več strokovnih eh, publikacij na to temo. Gre za zelo eh, jasne, dobro spisane, zelo pedagoške. Eh, knjige, ki mislim, da lahko služijo kot pomembno orodje za vse, ki se želijo tudi tega, te problematike. Mislim, da je tudi pomembno spomniti, da je vprašanje odlegovanja mm, mm, nekaj, kar opredeljujejo kot psihični umor. Torej gre za veliko trpljenje in eh, to je situacija, ki popolnoma Eh, uniči osebo posameznika in to je seveda nekaj, kar se lahko pojavi, zato ker to omogoča tudi skupina. Seveda je to razmerje med eh, nadlegovalcem in eh, žrtvo in gre za razvrednotenje žrtve in gre za skupino ki jo zastavljajo seveda kolegi, poleg kolegov pa je tu cela hierarhija, eh, neka strokovna skupina, ki lahko tudi mm, povzroči eh, veliko težav in ta oseba se stigmatizira kot eh, žrtov in kako se potem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 No, pomembno je tudi vedeti, kako se lahko izognemo takšnim situacijam. Eh, seveda obstaja zdravniška, medicinska, psihološka komponenta vsega tega in o tem je treba razmišljati. Sodnica pred mano je zelo jasno spregovorila tudi o pravnih vidikih. Pravo je tisto, ki bo določilo, kaj je nezakonito. In tukaj treba potegniti tisto uh, mejno črto. Jasno je treba tudi povedati, da nadlegovanje na delovnem mestu ne sme biti dopustno. Moramo pa tudi razumeti, kaj sploh je nadlegovanje. In spet je tukaj pravo pomembno, kaj ti pravo definira nadlegovanje, definira tisto, kaj ni dovoljeno in sodnik eh, se potem lahko odloči, ali gre v nekem primeru za uh, nadlegovanje ali ne. Eh, obstoj nekega namena ni bistven pri opredelitvi nadlegovanja. Pogosto Eh, ker ni prišlo do namena, potem eh, primer ne gre eh, naprej. Ampak mislim, da moramo najprej jasno razumeti, o čem tukaj sploh govorimo. Zagotoviti moramo tudi, da bodo vsi vedeli, zakaj gre. Tukaj imamo v mislih različne govorce, ki so spregovorili o pomenu usposabljanja, preventive, izmenjave informacij in tako naprej. Če jaz kot žrtev vem, kaj se dogaja in če vem, da eh, ni moja krivda, da v tej situaciji trpim in če se tega zavedajo tudi kolegi, potem bo celotna zadeva nadlegovanja, celotno vprašanje postalo manj problematično. Če si ogledamo statistike, potem uh, si to vsak lahko razlaga po svoje. Sama pa sem bila zelo presenečena nad dejstvom, da smo priča zelo nizkemu številu primerov v evropskih inštitucijah ne moram razumeti, kako je to možno pri 35 tisoč eh, zaposlenih v Evropski komisiji, da bi imeli samo 175 formalnih eh, postopkov v letu 2014. Ne vem, ali to obsega vse kategorije, mislim, da bi morali dodati še 60 odstotkov, ampak celotna številka bi prišla na 350 od 35 tisoč zaposlenih. To se meni zdi zelo nizka številka. Ali primerov ne zaznamo, ali ljudje ne vedo, kaj sploh je nadlegovanje, ampak eh, tukaj obstaja jasen problem in na to se bom še vrnila. Imamo primer z Irani, to je bila sodba sodišča. In v tem primeru je bila vključena Evropska komisija. To je bil prvi uradno priznani primer nadlegovanja. E, je pa šele iz leta 2014. Torej, V prejšnjih letih pa ni bilo nobenega priznanega primera nadlegovanja. To je zelo težko sprejeti. Očitno stvari ne delujejo dobro. No, to je povezano tudi z dejstvom, da eh, ljudje samega problema ne razumejo dobro. Zagotoviti moramo, da bo razumevanje postalo boljše, da se bo zaveščenost dvignila in da ne bo neskladnosti med tem, kaj se na eni strani govori in kaj se po drugi strani dela. Torej, pravila eh, morajo veljati za vse. No, naj vam še ilustriram ta primer oziroma ta problem. sodišče za civilne zadeve se zelo trudi, ko gre za obravnavo primerov, pripravo poročil in tudi za specifične primere, ki vključujejo akreditirane asistente. Leta 2013 je eh, bil en tak velik primer, prav tako 2014. V obih eh, primerjih je prišlo do pregleda notranjega pristopa v Evropskem parlamentu, ko gre za obravnavo primerov obravnave eh, asistentov. Vzpostavljen je bil poseben odbor, ki se ukvarja z preprečevanjem nadlegovanja in eh, na ta odbor se lahko obrne vsak uslužbenec v Evropskem parlamentu ta odbor se ukvarja z eh, vsemi uh, takimi primeri. Uh, poslanci uh, so tudi dosti krat predmet pritožbe, ko pritožbo proti njim vloži njihov asistent. Imamo tudi upravni okvir, ki jasno opredeljuje pravice parlamentarnih asistentov in obstaja tudi pravica, da se formalno pritožijo proti svojemu poslancu. Vzpostavljen je bil nov odbor, kot se verjetno zavedate. To se je zgodilo leta 2014, pa tudi posvetovalni odbor za nadlegovanje na delovnem mestu imamo. Ta se ukvarja z primeri pritožb eh, parlamentarnih asistentov proti njihovim poslancem. Vloga je ista kot vloga prejšnjega odbora, ampak je sestava zdaj drugačna. Kvestori so zdaj tudi člani tega odbora. No, z velikim zanimanjem sem prebrala brošuro, ki je bila pripravljena za ta dogodek. V tej brošuri lahko eh, vidite nekaj kritike, ki je naslovljena na posvetovalni odbor. To se nahaja na osmi strani. Tam piše, da se ni zaključil niti en sam primer do današnjega dne. Zdaj imamo ta poseben odbor, ki se s tem ukvarja. Imamo tudi sodno prakso in pristojnosti. In sicer po pravilih, ki veljajo za parlamentarne asistente. Če poslanec želi končati pogodbo svojega parlamentarnega asistenta, mora poslanec o tem obvestiti parlamentarno upravo. Potem se skliče sestanek skupaj z asistentom da se razložijo razlogi za uh, ta odpust. In to je nekaj novega. Imamo tudi postopek sprave, spravni postopek, ki ga predvideva 23. člen. Postopek uh, si prizadeva za to, da bi se preverile vse možnosti, uh, da bi parlamentarni asistent lahko nadaljeval s svojo dejavnostjo. To je dober primer pomankanja jasnosti pravil, ki veljajo. No pa še primer. Predstavljajte si, da poslanec asistenta obvesti o prenehanju pogodbe, eh, takrat se sproži spravni postopek obe strani sodelujeta v tem postopku, skliče se sestanek in nekaj dni pred sestankom spravni odbor eh, zasliši obe zadevni strani. Parlamentarni asistent eh, pride na spravni sestanek in tam se skuša doseči nek eh, dogovor med obema stranema, da se bi sodelovanje med njima nadaljevalo. Če ugotovimo, da imamo nekega medijatorja v odbe, obeh odborih in da ta izvaja različne naloge, potem je to lahko problem. Imamo asistenta, potem sekretarjat in pa predstavnike izpravne službe. No, kaj boste na koncu sestanka rekli asistentu? Asistent pravi, ali ne bi bilo možno najti dogovora. Kakšno rešitev boste sprejeli? Ali boste sprejeli to, da se vam plača, eh, eh, torej da dobite plačo še za nekaj nadaljnih mesecev ali se boste obrnili na sodišče? ko gre za izvajanje dveh različnih eh, vrst pravil, stvari postanejo zelo nejasne. Zelo težko je razumeti, kako bodo izvedena ta pravila, kako se bodo eh, izvajala in ali sploh lahko zaupate instituciji. Mislim, da ni dobro, izrabljati spravnega postopka oziroma tega sestanka za to, da se pritiska na žrtev nadlegovanja. Ko eh, delodajalec sodeluje na istem sestanku in to je delodajalec, ki skuša pogodbo prekiniti. Mislim, da ne sme prihajati do zmede med pravili takimi, kot so in med načinom, kako se izvajajo. Tukaj gre za vprašanje zaupanja. Kot odvetnica, ki se ukvarja z žrtvami nadlegovanja, lahko povem, da tukaj ne gre za eh, nek osamljen primer naleteli smo na veliko kritike v zvezi s tem, kako se izvaja politika proti nadlegovanju. Sproži se formalni postopek, zato ker nekoga uh, v prejšnjih fazah niso zaslišali ali kaj podobnega, no formalni postopek steče in ko se to začne, potem je po mojem mnenju e, politika proti nadlegovanju že spodletela. Če se želite res ukvarjati e, s problemom nadlegovanja, potem žrtve ne smete postaviti v položaj, ko je prisiljena sprožiti nek postopek. In žrtev ne postane samo žrtev tistega, ki nadleguje, ampak tudi žrtev same institucije. obstaja zelo težaven odnos med eh, žrtvijo in pa delodajalcem. Ko pa postopek eh, ni zaključen, ko se sproži ta formalni postopek, pa ne gre več samo za odnos med eh, delodajalcem in zaposlenim, ampak tudi za pravni odnos med žrtvijo in institucijo institucija sama bo obtožena, da ni dobro upravila svojega dela. Torej, nekaj besed eh, za zaključek še. Ne vem, ali sem se eh, držala svoje časovne omejitve, tudi ne vem, koliko časa še imam. Občutek imam, da vas prosim za dodaten čas in se vam zato tudi upravičujem. No, ko enkrat stvar pride pred sodišče, ko se znajdete pred sodiščem, potem mora sodnik izhajati iz sodne prakse. In uh, eh, možno se potem še pritožiti. če sodišče uh, ugotovi, da ni bilo nadlegovanja in da se je uprava motila, potem uh, pa ne vem, kaj se zgodi, ker pravzaprav takega primera sploh še ni bilo. Ni prišlo še do kakšne očitne napake, ko je šlo za obravnavo takih primerov. to je povezano s pravico, da te zaslišijo in z drugimi pravicami eh, žrtve. In pri teh primerjih nadlegovanja ne gre samo za to, da nekdo prosi za pomoč, da prosite za pomoč zato, ker ste žrtev. Če gre za razvoj vaše karijere, potem čutite, da uh, včasih nimate izbire da morate ukrepati, naprimer, če se je končala pogodba. Ali je končanje pogodbe tudi oblika nadlegovanja? Ali gre tukaj eh, samo za posledico nadlegovanja, ki se je zgodilo že prej? Če prosite, da se končanje pogodbe prizna kot oblika nadlegovanja in če eh, se želite zoperstaviti odločitvi svojega delodajalca, potem delodajalca eh, pravzaprav prisilite v neko kontradikcijo. Ne morete reči, da je šlo za nadlegovanje, po drugi strani pa je bilo končanje pogodbe zakonito oziroma dovoljeno. Če primer uspe, vseeno to ni popoln uspeh. Sodnica je to prav povedala. Ne dobite priznanja strani same institucije ki bi vam upravičila vašo pritožbo. Uslužbenec nikoli ne bo dobil upravičila strani institucije. In tako upravičilo se lahko dobi v obliki dogovora med obema stranima. Ampak priznanje legitimnosti pritožbe strani institucije, to pa sploh ni koncept, ki bi obstajal. Če želite, da se ta začarani krok konča, potem je to potrebno. Zgodba se ne bo kar končala. E, vidite tudi primere, ki se ponavljajo. E, CH proti parlamentu, to je bil en primer, e, kjer je prišlo do nadaljevanja. CH2. In če bi institucije razumele dejstvo, da je priznanje žrtve in njene situacije pomembno, in da lahko pomaga pri reševanju problema, potem bi bile stvari veliko lažje. Tudi ne bi bilo potrebe po eh, pravnem ukrepanju v primeru nadlegovanja. In stroški za evropski proračun bi se na ta način precej zmanjšali. Še eno stvar sem želela povedati da odgovorim eh, na vprašanje, ki ste ga prej zastavili, ampak mislim, da mi je zmanjkalo časa. Ja, naš problem je ta, da imamo občutek, da postopkov še ni. Druge institucije imajo še več eh, problemov kot komisija. Komisija ima vendarle že kar nekaj izkušenj na tem področju. Mi mislim, da še nismo našli tega, kar potrebujemo, vsakor pa mi, torej druge institucije, tu imamo problem. In učimo se pač v praksi in eh, ta učna leta stanejo. In zato gre vedno za to, kako postopati, da ne bomo splužili te vojne, v kateri potem ta postranska bojišča postanejo glavna bojišča, kot ste to zelo dobro povedali, gospod Levi. Oključno po mojem mnenju je, kaj storiti postopkovno gledano in eh, ni slučajno, da poslanci ali pa člani računskega sodišča tu izpostavljajo to problematiko. Torej, eh, gre za to, kako postopati, da. Spoštujemo tudi politično bistvo in pa politični kontekst te institucije. In tu seveda s samim eh, statutom za asistente ne moremo več eh, z, narediti korakov naprej. Torej, kaj bi bil vaš nasvet, kaj ne storimo? se oprečujem s soncem in svetim neposredno oči, da to takole gledam proti vam. <laughs> Ja, veliko čast mi je, da me prosite za nasvet, ampak mislim, da pravila obstajajo in eh, prva stvar, ki jo je treba storiti, je, da se ta pravila spoštuje. Otrokom pač eh, povemo, da ko storijo kaj napačnega, so storili nekaj napačnega, tako da ja, dejstvo je, da ko odraščamo, ne razumemo vedno, da počnemo kaj napačnega. In, eh, dejstvo je, da imamo zdaj primere eh, nadlegovanja. Institucije izvajajo postopke, sprejemajo postopke. Ko gre za asistente, se mi zdi, da so pravila čisto korektna, ampak eh, nikako ni potrebno, da se institucije zdaj kakorkoli skušajo zaščititi. Mislim, da bi, to je moje osebno mnenje, mislim, da bi vsekakor bistveno pridobile na, na, na pomenu in na uh, ugledu demokratične institucije, če bi preprosto sprejele to, da se sankcionira tam in tiste, ki jih je treba sankcionirati. Hm, mislim, da demokracija nikakor ne bo na boljšem, če bo vladala. Hmm nekaznovanost. Tako da mislim, da je pomembno, da se vzpostavi nek eh, postopek, ki v primeru nadlegovanja omogoča sankcioniranje. Ne vem, zakaj bi se tako zelo bali izvajati pravila, ki jih imamo. Tega ne razumem. In to vprašanje v zvezi s težavo prepoznavati problemov, ne glede na raven v instituciji, je mislim, da res frapantno, kako zelo težko je priznati in prepoznati primer nadlegovanja. To pač obstaja, to se zgodi, to je težava, ki obstaja v vseh podjetjih, eh, velikih, majhnih in ne vem, zakaj je tako zelo težko preprosto to zadevo priznati. Tako da mislim, da neka prekomerna zaščita tu ne bo zagotovila napredka, kje ćemo obratno. Gospa Ajala Sender. Ja, eh, eh, hvala vsem govornicam za informacije. No, nekaj bi pa vseeno povedala. V Evropskem parlamentu je statut za asistente zelo eh, nov in to je problem, s katerim se soočamo. Prej so o tem odločale države članice in zdaj se šele učimo. Zato je tako pomembno vse, kar ste nam povedali. Mm, zdaj eh, se oblikujejo različni odbori, ki se s tem ukvarjajo, ampak vsi imajo eh, problem v zvezi s tem in se soočajo z vprašanjem, ki je ključnega pomena v tem eh, popovdnevu. Torej, mi stališča proračunskega nadzora gledamo na stroške, na to, kako se porablja denar za različne odločitve. Eh, in to je treba upoštevati na vseh ravneh. Mi se torej zdaj šele učimo. z vašimi izkušnjami bi se lahko naučili, na kakšen način eh, lahko izvajamo pravila. Zdaj imamo ta okvir, eh, zaupanje eh, nam še manjka, torej se počasi izgrajuje. In eh, pogosto se soočamo s problemom eh, zelo natrpanih urnikov, in pa z usklajevanjem družinskega in profesionalnega življenja. No, pri tem, kar ste eh, vi povedali, se mi je od vsega najpomenejša zdela preventiva. Eh, imamo pa zdaj pravila, kot sem rekla, zastavili smo si ta pravila in eh, mi kot poslanci in poslanke eh, bi morali biti deležni tudi kakšnega. Eh, ozaveščanja oziroma usposabljanja v zvezi s tem. E, pomemben je odnos e, poslanec-asistent in mislim, da bi moralo usposabljanje potekati na obeh stranih. E, torej, en kolektiv bi moral biti deležen usposabljanja v zvezi z drugim in obratno. No. Uh sama sem eh, se že nekako spoznala s tem področjem, tudi prebrala sem tisto knjigo, ki ste jo omenjali. Ampak še vedno se mi zdi, da je težko eh, povedati, ko gre za eh, nadlegovanje. No, mi smo mednarodna institucija in tukaj prihaja tudi do konflikta med različnimi kulturami, med različnimi mentalitetami in tako naprej. Eh, zato je tudi razumevanje položaja žrtve drugačno. Eh, razumevanje delovnih odnosov in tako naprej, vse to se med kulturami razlikuje, prav tako med različnimi službami. Tukaj je šlo tudi za konflikte med samimi službami, ne toliko med osebami. No, zanima me, Eh, katere dodatne elemente bi še lahko uporabili, naprimer elemente, ki obstajajo pri splošnih upravah in tako naprej? Eh, v javni upravi je več eh, nadlegovanja kot v zasebnih podjetjih. Nekatere javne uprave so zelo močne. Upam, da bomo v javni upravi vzpostavili mehanizme za preprečevanje nadlegovanja. No, kaj bi še lahko koristilo? Sama sem bila deležna že e, različnih vrst usposabljanja, naprimer glede enakosti in podobno. E, potrebovali bi še usposabljanja za odnose z asistenti, tega pa nismo bili deležni. In mislim, da bi to poslanci potrebovali. Mislim, da bi bilo to potrebno zato, da se izognemo nadlegovanju in pa drugim problemom, ki se zgodijo tudi zaradi nevednosti. Eh, no, zanima me, če ste že kaj naredili v tej smeri, eh, administracija v računskem sodišču eh, je ukrepala na način, ki, lahko, ki ga lahko na nek način priporočimo, ampak s problemi se soočajo povsod. Eh, mogoče danes nimamo časa, da bi poglobljeno razpravljali o tem, ampak eh, zanima me, kateri so torej tisti dodatni elementi, ki bi nam lahko pomagali eh, pri priznavanju statusa žrtve, pri tem, da prisluhnemo vsaki strani pri preventivi in tako naprej. Mogoče bi potrebovali tudi koga, ki bi eh, prišel od zuna in prisluhnil obima stranima. Tengo ganas de seguir en español, porque me parece excelente la intervención. No, eh, res je pomembno to, kar ste povedali. Pomembno je oblikovati mehanizme, ki bi prispevali k preventivi. Mm, torej elementi, ki bi pomagali pri preventivi. O tem ste spraševali. E, to, da se obrnete na neko tretjo osebo, to je ključnega pomena. Torej, da imamo e, neko zunanjo tretjo osebo, ki v tej stvari ni zavezana e, nobeni strani. To je pomembno. Poleg tega je pomembno tudi dejstvo, da se zagotovi zaupnost človek, ki je v kritični situaciji, mora imeti možnost, da se obrne na nekoga in mu razloži stvari v vsej zaupnosti. Treba je tudi ukrepati čim prej. To je preventiva. Torej, da se na razpolago oseb da določene mehanizme in instrumente, ki bodo takoj, ko se zgodi nadlegovanje, eh, lahko sprejeli primerne ukrepe in na ta način bomo problem rešili eh, še v zgodni fazi. Eh, sama sem bila eh, medijatorka in zdi se mi zelo pomembno, da je medijator vedno neodvisen in da nudi zaupnost. In treba je oblikovati takšne instrumente, da se bomo na kar najhitrejši način s tem soočili in probleme rešili, še preden se razvijajo. Eh, tukaj je pomembno tudi eh, odvračanje. In eh, zato bi mehanizmi morali zagotoviti tudi to, da tisti, ki nadlegujejo, ne morejo s takim ravnanjem nadaljevati. Zdaj pa bom besedo prepustila še drugim. Hvala. Je, enfin, moi je vais parler en français. <laughs> euh, oui, moi je, je pense que. Yes, ja, bon, vous voulez la francosco, mais c'est to vsekakor je smiselno v internem pravilniku ekonomskega in socialnega odbora je predviden tudi pogovor pred psihologom ali medijatorjem, skratka gre za ljudi, ki so ustrezno usposobljeni za obladovanje konfliktov, ne le ko gre za nadlegovanje ali trpinčenje in da so to osebe, ki so pač tretje osebe, objektivne, ki so lahko deležne zaupanja obeh, lahko prispevajo k eh, temu, da se takšen konflikt razreši in da se prepreči eh, potem dejanska pravda. Ampak pomeni, da postopek ni kompromitiran. To pa pomeni, da ne izgublja na zaupanju in zaupnosti, eh, če bi izhajal preveč eh, iz tega, kar zahteva delodajalec. Hvala, jaz bi rada dala da za pravo preventivo v bistvu v prvi vrsti velja ozavestiti eh, zaposlene najprej, kajti veliko ljudi, ki so žrtve nadlegovanja in tega sploh ne vedo, pomembno je, da se ljudje tega ozavestijo da vedo, zakaj gre, kakšne možnosti imajo, torej to vrstna, to vrstna ozaveščenje je pomembno, in pa uh, ustrezno usposabljanje, da se kar se da pogosto uporablja tudi določena mera samokritičnosti. To mislim, da so stvari, ki jih ljudje morajo vedeti. Hvala. Mislim, da smo slišali veliko korisnih komentarjev in na nek način jih lahko samo ponovim. Preventiva, usposabljanje, komuniciranje, učenje z zgledi, izmenjava najboljših praks, tudi med institucijami, to so rešitve. Tudi vodenje z zgledom. Ljudje se učimo tako, da opazujemo svoje vodje, da poslušamo, da razumemo. To je ključnega pomena in vsi se moramo tega zavedati, kadarkoli delamo z ljudmi ljudmi, ljudje so zapleteni. Vedno ni popolnoma jasno, kakšne bodo posledice tega, kar govorimo, ampak vedno moramo biti pozorni na to in vedno moramo biti pozorni na človeško razsežnost svojega dela. Ljudje niso enostavni, ljudje niso popolni. Ampak najtežji so tisti, ki zahtevajo največ časa. Ni nujno, da bomo uspešni, ampak eh, moramo jim dati ta čas, moramo se potruditi za nje. Delo je težko, ampak to je ključnega pomena v okolju. Kot je to, kjer je veliko kulturne raznovrstnosti, In samo z eh, pogovorom, z tem, da prisluhnemo drugim, bomo ugotovili, kakšna so naša merila. To je ključnega pomena in eh, preventiva je torej zelo pomembna. Zadeve je treba obravnavati čim prej, ne pa, da se kuhajo. Vendar, za rezervo moramo vseeno imeti ustrezne postopke, ki tečejo čim bolj neodvisno, samostojno, zato da jim ljudje zaupajo in da se lahko ljudje naučijo, kako izvajati te postopke. Prisluhniti je treba sodni praksi sodišča, naučiti se, kar se je naučiti mogoče in v nekaterih primerjih moramo pač tudi nekoliko potisniti, kajti včasih lahko samo tako ugotovimo, kakšna je sodna praksa in kakšna bi morala biti. Hvala. Ja, Hvala lepa, to nam je že znano. Nihče več se ni javil k besedi. To so zelo pomembne teme in mislim, da se bomo spet morali videti. In to k malu. Ne želim reči, da je to priljubljena tema tukaj v parlamentu, ampak po mojem mnenju je pomembno, da se sistematično ukvarjamo s to temo. Mislim, da bi morali potegniti sklepe, se nekaj naučiti in potem ugotoviti, kaj je treba storiti v zvezi z internimi postopki, zato da bi do tega prihajalo čim manjkrat. To je težko v tako multikulturnem okolju, kjer eh, je v igri tudi politika in politiki imajo različne odnose svojimi voljivci, svojimi sodelavci in tako naprej. V nekaterih pisarnah prav gotovo ne bi želela delati, to je čisto odkrito povedano. To je težka zgodba, zahvaljujem se vam, pomagali ste nam razviti in približati sistem gospa Williams v zvezi z stroški, me še nekaj zanima in tudi tistega, o čemer ste govorili, nisem našla v poročilu o dejavnostih. Eh, to mi lahko pošljete kasneje, ne bova tega upravljali na štiri oči. Lepo bi bilo, če bi to razjasnili. Hvala lepa vsem. Nam je tudi zelo pomembno, da ohranimo ugled instituciji. Mi smo pač tisti odbor, ki se ukvarja z denarjem, drugače se bodo vsi odbori obrnili proti nam, zato se pač mi posvečamo finančnim vidikom, to je v spredju, ampak v tem primeru gre za več kot za denar, gre za ljudi in za vprašanje, kakšne možnosti imajo ljudje, da pridejo do pravice, na drugih področjih že vidim, kako težko je včasih dobiti čisto preproste reči. Mm. Včasih gre prav za dolgovezne postopke. Včasih se pač treba pritožiti, ker nič drugega ne deluje in mislim, da je to velik poraz za vsako institucijo. Hvala, hvala tudi tolmačem, da so z nami ostali nekoliko dlje. To je bilo zelo zanimivo. Hvala tudi obema kolegoma, ki sta prisluhnila. Mene to zelo zanima. Vidva sta bila pač moja dva talca. Hvala lepa še enkrat. Hvala za vaše komentarje in varno pot domov.